Odpiram zasedanje. Prva točka na dnevnem redu je skupna razprava v zvezi z zonanjo varnostno in obramno politiko. Tu je več točk, o katerih bomo razpravljali. Imamo izjavo podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve Govorili bomo o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah skupne zonanje varnostne politike. Govorili bomo o Siriji in o situaciji v taboru Ašraf, o zasledovanju kopske krščanske skupnosti v Egiptu. Govorili bomo tudi o osnovnih usmeritvah skupne zonanje varnostne politike po uveljavitvi Lizbonske pogodbe. Potem pa tudi o organizaciji Evropske unije na različnih ravneh. Pa še nekaj starini z eh, moje strani. V ponedeljek smo praznovali Dan Evrope. Danes naša skupna Evropa potrebuje skupno varnostno in zunanjo politiko bolj kot kadarkoli. Imamo skupne izzive, ne gre samo za izzive krize, ki je bila vožena v Evropo. Ampak se moramo pripraviti na takšne probleme, tudi na krizne situacije izven Evrope moramo biti pripravljeni, ne samo znotraj Evrope. Poleg tega so v Bahrajnu in Siriji nastopili nemeri, podobno tudi v Tuniziji in Egiptu in druge. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi naših vzhob, vzhodnih eh, sosedov. Pred nekaj dnevi smo oživeli Euronest, našo diplomacijo, diplomatsko službo smo spostavili, ki mora učinkovito delovati na zven, kajti problemi današnjega sveta niso rešljivi samo iz Evropske unije, sploh pa ne, če ne bomo resno reševali problemov izven Evropske unije. Torej moramo biti aktivno in tudi politično, ne samo gospodarsko. Pozdravil bi gospo Catherine Ashton za in jo povabil k mikrofonu za njen uvodni govor. Hvala lepa, gospod predsednik. To je prvi od treh prispevkov današnji jutro, današnji dopoldan. Rad, rada bi vam podala moje gledanje na vprašanja, ki so pred nami in se tudi navezala na nekaj podrobnosti v zvezi z vprašanji, ki so jih tudi poslanci dodali k tej razpravi. Naj začnem. Viharji so nad, naš, nad državami, ki jih imenujemo sosedi, spomladne spremembe ali kakorkoli jih poimenujemo, nihče tukaj ne ve, kako se bodo končale in kaj bodo prinesle. Pričakovanja so velika in aspiracije tudi, da so revolucije vredne krvi, ki je prelita in da se bo tudi gospodarstvo lahko opomoglo, ki, že tako, ki že tako konkurira zahodnemu gospodarstvu. Vse to pa prinaša tudi izzive za zahodni svet, a tudi priložnosti, ki jih ne smemo zamuditi. Dve načeli morata podariti to, kar počnemo. Prvič, v Evropi vemo, kako dolgo in boleče je lahko potovanje do svobode naša lastna preteklost do demokracije 21. stoletja je bila zelo počasna. Evropska unija sama po sebi je izrasla na pogorišču sporov in nas spominja, kako grozno je lahko življenje, če se demokracija zgrudi. In na mestu je tudi kar nekaj ponižnosti. Tudi če je demokracija nujen temelj za napredek človeštva. Drugič, demokracija temeli tudi na volitvah, a temeli tudi na več kot le to. Kar smo se naučili v Evropi je to, da potrebujemo globoko demokracijo, da moramo spoštovati vladavino prava, upoštevati svobodo govora, neodvisnost pravosodnega sistema zahteva tudi eh, lastninske pravice in svobodne sindikate. Ne gre samo za menjavanje vlad, ampak gre za to, da je treba ustvariti prave institucije in prave pristope. Dolgoročno je na, na vrhna demokracija tista, ki se pokaže na površju, je tudi v tem, da se izbere pravo vlado, a to ne bo preživelo, če globoka demokracija ne bo pognala korenin ni nekih kratkoročnih in hitrih rešitev, ki bodo ustvarile svet, ki si ga toliko ljudi želi videti. Medtem pa je tudi um, verska netoleranca nekaj, kar se skupaj postavlja v senco. In tu se soočamo tudi z grožnjami in z uničenjem. Svoboda ve, um, verske spovedi je nekaj, kar moramo zaščiti posod. Moramo obsoditi tiste, ki zaterajo versko svobodo in moramo spodbudati, spodbujati versko toleranco, bodi si v Siriji, Pakistanu, Egiptu ali kjerkoli druge. Evropa mora izbirati, mora, ko si ogledamo sosesko, moramo biti pripravljeni, da se zoprstavimo izzivom, ki so pred nami. Lahko podam na stotine izjav in to tudi počenjam in tudi obsojam in spodbujam in zahtevam, vendar moramo tudi ukrepati. In ti ukrepi morajo priti v različnih oblikah. Naj izvajamo, iz, iz, moramo izvajati tudi sankcije. Sankcije proti režimom, ki ravnajo življenje svojih državljanov kot nevredni. Ljudje, ki ubijajo s pomočjo svojih varnostnih služb. Sankcije proti Siriji smo sprožili včeraj gre za prepoved širjenja orožja in pa za prepoved potovanja glavnih političnih akterjev. Zamrznili smo tudi naš eh, sporazum o sodelovanju za Sirijo. Naj bom tudi tukaj jasna in glasna, kot sem bila včeraj za ministri Sirije. V Siriji ne gre več za spoštovanje, eh, domače spoštovanje vladavine prava. Tu ne gre za neko tuje, za roto. Ampak Sirija se oddaljuje od svojih ljudi in od mednarodne skupnosti. Nasilno zatiranje zunaj in znotraj države so orodja nekega obdobja, ki je že zdavne minilo. Naša skrb v tej hiši in v Evropski uniji je z ljudmi, tistimi, kjer, ki ne se ne smejo prosto gibati, v Hami, kjer so tanki eh, se udarli v mesto. Sirijski ki ljudi se ne bojo mogli obraniti teh tankov in zato moramo vlado pozvati v Siriji, da spremeni svojo smer in da to stori takoj. Ministru Mulemanu, zunanjemu ministru Surije, sem včeraj povedala, da mora dovoliti takojšnjo neoviran dostop humanitarnim organizacijam in pa medijem. Le tako bo lahko tudi um, miren upor priznan. In tudi, če si ogledamo Belorusijo, kjer eh, predsednik Lukašenko ni izpolnil svojih zahtev, svojih obljub in priložnosti, da bo omogočil demokracijo, ne le, da tega ni izpolnil, ampak je tudi začel zaterati nasprotnike in je začel prezirati vladavine prava. Bil sem, bila sem za družine tistih, ki so v zaporih in vem, da ni druge opcije, kot da sprejmemo zelo stroge sankcije, ki se bodo smerile proti tistim v režimu, ki so odgovorni za eh, sam, raz, same dogodke, vključno z samim predsednikom Lukašenkom. Moramo podpreti civilno družbo in podpirati stike z samimi ljudmi. Potem pa še kako usmerjati naše zauzemanje v taborišču Ašraf. To, kar se je zgodilo 8. aprila, um, je obsojanje vredno. Potrebujemo močan, enoten odziv Evropske unije. Pisala sem tudi v politiko v Iraku. In medtem, ko ne um, postavljajo pod vprašanje njihove soverenosti, pa vseeno imajo dožnost, da ščitijo človekove pravice tudi v taborišču Ašraf. Zahtevala sem preiskavo, ki mora biti te, temeljita in neodvisna in mora natančno povedati, kaj se je zgodilo. Ampak kot veste, spoštovani poslanci, od izpisen, ki sem jih prejela, individualno in pa skupno iz te hiše in iz drugih krajev, tu ni enostavne rešitve. Številne opcije za dolgoročne rešitve so bile obravnavane. Združeni narodi vodijo vse to in vendar se zaprstavljajo izzivom. Zelo sem hvaležna za delo v vaši hiši, za vse tiste, ki ste odpotovali tja in za prispevke, ki sem jih prejela. To moramo tudi obravnavati na svetu za zonanje zadeve in moramo o tem um, govoriti in razpravljati z visokim predstavnikom za begunce Združenih narodov. Naša veleposlanica je tudi odpotovala tja in ve, kako pomembno je to vprašanje. Moramo najti pravo usmeritev in prave rešitve. Tudi v Jemnu, kjer je svet za sodelovanje v zalivu že podal svoje predloge. Tudi tu smo govorili o pogovorih z opozicijo in o predlogih, ki so že na mizi. Povedala sem, da ve, kaj mora storiti v interesu svoje države in da mora to storiti. V mojem srečanju z, v, Zaljivskem, v Zalivu sem tudi se srečala z, Bahr, z kraljem Bahrama. In tudi njega sem prosila, da je treba nadaljevati dialog. Trenutno stanje ni pravi odgovor. Moramo videti poštene sojene tudi v Bahrajnu in treba je preprečiti smrtno kazen v vseh okoliščinah. Gospod predsednik, v vseh teh krajih gre za neposredno zauzemanje, ki ga že izvajamo. Jaz z vsemi voditelji govorim zelo odkrito in jasno in to počnem za podporo te hiše in za podporo sveta za zunanje zadeve za 27 državami članicami. Seveda pa želim govoriti tudi o Libiji poslanci te hiše si želijo, da bi imeli močnejšo varnostno in obramno politiko. Nim bi ravim to. V, nek, v preteklih mesecih in tednih smo videli, kako daleč smo prišli v nekaterih kora, eh, zadevah, ampak tudi, kako daleč moramo iti. Vendar smo vse skupaj zauzeli in načrtovali podporo za humanitarne organizacije. Pomagali smo tudi organizacijam Združenih narodov za podporo ljudem, tako tudi kot Eh, smo to počeli pri groznem eh, potresu v Haitiju. Takrat je vojska in pa civilna družba sodelovala z roko v roki. Ne razumite me narobe, vem, da humanitarna pomoč ni politična in da humanitarni delavci ne smejo biti ogroženi. Vendar pa je pri poglavitnem cilju varovanja življenja le vojska tista, ki ima orodje in um, tudi človeške vere, da, da to tudi počne. In zato morajo združeni, oziroma da če bodo združeni narodi zahtevali pomoč, moramo tudi pomagati. Vendar pa moramo hitreje ukrepati. In jaz sem prva, ki pravi in priznava, da moramo storiti veliko več. In tudi o tem bom še govorila kasneje. Izboljšujemo tudi naše sodelovanje z NATO tu se izmenjujemo o podrobnostih operacij in to je prvič sedaj pri, v toku do razvoja naših eh, odnosov. Bila, so predsedovala sem z generalnim sekretarjem Rasmussonom v Severnoatlantskem svetu na naši prvi razpravi. Naše sodelovanje z Afriško unijo, s predsednikom Jean-Pen, Arabske lige za Musom in seveda z njegovim naslednikom in tudi z organizacijo islamske konference pod vodstvom posebnega odposlanca Združenih narodov Al-Katiba. Tudi z razpravim z Ban Ki-moonom smo se strinjali, da bomo združili regionalne organizacije v Kajru in da bomo še nadaljevali tudi po srečanju v Rimu razpravljamo o tem, kako moramo, kakšno vlogo moramo odigrati, da bi podprli Libijo v prihodnost, zato da se bodo tudi tam lahko um, pripravili na volitve. Tri misije, ki sem jih poslala v Libijo, da bi se tudi sestali za mladimi in za ženskami v Libiji. Kot je, mi je povedala vodja naše ekipe, je rekla, da je prvič razpravljala med razpravo o ustavi tudi slišala argumente in besede, ki jih prej niso slišali nikoli. In tudi oni si želijo konec režima in bodimo jasni, Gaddafi mora zaključiti svoj režim in zapustiti svojo vlado oziroma svojo vladavino. Nameravam odpreti pisarno v Bengaziju, zato da bomo lahko tudi nadaljevali za podporo ljudem. Podpreti moramo civilno družbo in tudi začasni um, nacionalni svet in pa tudi srečanje, ki smo jih imeli z njimi. Moramo podpreti ljudi in poslušati, kaj oni potrebujejo. In poslanci ne boste tudi eh, presenečeni, da potrebujejo pomoč pri izobraževanju, pri zdravstvu, pri varovanju meja. In to je podpora, ki jim jo lahko nudimo in ki si jo želimo ponuditi. In pri vsem, kar počnemo, je rdeča nit našega dela Eh, so človekove pravice. Potem pa imamo še novo sosejsko politiko, nov raven ambicij. Evropska unija in pa sosejska mora biti drug drugi odgovorni za to, da bodo izpolnili zaveze, ki si jih damo za ljudstva v naših soseščini in za narode v Evropi. Govorili smo tudi o mobilnosti trga o denarju. Mobility market money, torej 3M, o tem smo govorili. In to je zelo pomembno tudi pri podpori tem držav um, v prihodnosti. Recimo mobilnost za mlade, to so mlade družbe, kjer si mladi želijo novih priložnosti. In Evropski parlament mora pri tem igrati pomembno vlogo, ko bo podpiral priložnosti za mlade, zato da bodo pridobili znanje iz Evrope. In isto velja za države članice. Priložnosti za potovanja v študijske namene, za poslovne namene, zato da bo lahko moški in ženske raziskali nove priložnosti, tudi za, zato da bo lahko ponuditi svoje storitve in blago. Nekatere države članice imajo dolge odnose z vsemi temi državami, vendar morajo sedaj se izkazati in ponuditi svoje priložnosti. Potem dostopnost do trga. Vemo, da moramo prispevati za to, da bomo spodbudili gospodarsko rast. In veste, kakšni so učinki vseh nedavnih um, dogodkov na državah, o katerih uh, govorimo. In nekatere so odvisne od nas kot uh, trgi za izvoz. In če bomo dovili, da se bodo razvili svoje trge, bo lahko to sprememba za njih. Zato, da tudi jim pokažemo, kako bodo lahko dosegli naše trge, da jim pokažemo, kako bodo lahko dosegli standarde in skoristili priložnosti. Moramo pokazati politično voljo, da to storiti, da storimo, moramo imeti to politično voljo, moramo biti zavezani in zagotoviti, da bodo naši trgi razpoložljivi. In to, spoštovani poslanci, je izziv v vseh okoliščinah je, ta, je tudi izziv v naših gospodarskih časih. Ampak jaz bi rekla, da je to izziv, ki se mu moramo um, izoprstaviti, kajti drugače bo do neuspešno gospodarstvo v naši sosedski tudi vplivala na nas. Potem, kar se tiče denarja, ne, ne gre samo tukaj za neko neposredno podporo, ampak gre za drugačno pomoč. Že večkrat smo se pogovarjali o tem, kaj bi lahko prispevali, če nas nekdo prosi in, bo, in ko bodo to storili. Pri posvetih za naših sosedi moramo tudi storiti več na tem, da bomo podprli, da se združijo veri. V Tuniziji morda ta sosedska politika še tako, še najbolj pomembna. Minister, eh, predsednik vlade je že izrazil zahvalo za pomoč pri bližnjih volitvah. moramo zagotoviti podporo Tuniziji, njenemu gospodarstvu in civilni družbi. To pa pomeni, da ne smemo samo dolgoročno razmišljati, ne samo na pomen nove strategije, ampak moramo tudi razmisliti, kaj lahko storimo sedaj in kako lahko podpremo države, kot je Egipt, Tunizija in druge v tem trenutku, z njihovimi proračunskimi težavami, ki jih imajo. In zato smo začeli tudi z razpravami za finančnimi institucijami, za našimi državami članicami, za tistimi, ki želijo podpreti te države. Kajti, če jim bomo pomagali odpravljati primankljaje, ko turizem propada, ko gospodarstvo ne deluje tako, kot bi moral, to so trenutni problemi. In spoštovani poslanci, razumeti morate, da je to trenutna nujnost in da je tudi na drugi strani dolgoročna strategija. Potrebujemo pa oboje pri tem, kar počnemo kar se tiče Egipta. Tam sem bila trikrat v ne, preteklih tednih in veliko časa sem preživela z mladimi um, voditelji in se srečala tudi z ženskami tam. Predvsem ženske si želijo močnejši glas, ki mislijo, da jim je bil obljubljen za prihodnost. In sprejela sem eno žensko, ki bo predsedniška kandidatka in ki je odločena, da morajo ženske odiglati svojo vlogo tudi v Egiptu. Govorila sem s številnimi ministri, naj vam podam eh, primer ministr za planiranje, Fezer Abunaga. Ona želi ministrca. Ima veliko vizijo. Kaj bi lahko gradbeništvo pomenilo za Egipt v tem stoletju? Uh, moramo si ogledati vizije teh držav in pregledati, kje jih lahko podpremo, kaj lahko ponudimo. Gre tudi za izobraževanje, usposabljanje infrastrukture, možnost za razvoj malega gospodarstva, delo žensk in razmisliti moramo o tem, kako lahko eh, ustvarimo bolj varne um, skupnosti okoli tega projekta osnovih stanovanj, kako bomo um, ustvarili večjo vizijo, ki bo temeljila na tem, kar si egipčani želijo. Govorila sem tudi z onanim ministrom Egipta, Al-Arabija, ki se je zavezal, da bo tudi tesneje sodeloval z nami v zvezi z bližnjo shodnim procesom. In nas želi kot partnerja za sodelovanje v tem regiji. Veliko izzivov čaka Egipt v naslednjih mesecih in letih in moramo ostati ob strani pri vseh tih izzivih. In tudi moramo biti pripravljeni, da vložimo naše vere, naše znanje in naše kontakte, zato da jih bomo podprli. Vedno pa sem tudi govorila, tako tukaj kot tudi drugje, da služba za zunanje delovanje, da je utrdba za preprečevanje konfliktov in Zato je pomena naša vloga tudi v Srbiji in Kosovo. Zakaj lahko naš glas igra tudi vlogo? Moramo spodbuditi voditelje v Bosni, da pogled dvignejo od tal in da ne razmišljajo samo o svoji skupnosti, ampak da razmišljajo o prihodnosti države in da vidijo prihodnost uh, svojo prihodnost tudi v Evropski uniji. Pomemben je tudi mirovni proces na Bližnjem vzhodu. Vsi veste, da je stabilnost na Bližnjem vzhodu nekaj, kar zahteva mir. Ta zahteva po miru že kar nekaj desetletji dominira tej regiji. S srečanju kvarteta sem predsedovala v preteklih, preteklem mesecu. In tu smo dobro sodelovali z palestinskimi pogajalci prvič, odkar je bil ustanovljen ta kvartet. In želela sem še novo srečanje aprila in pripravili smo bistveno izjavo in še vedno verjamem, da je rešitev, kateri se lahko po, pogajamo, še uh, rešitev za naprej in še se bomo srečali v tem mesecu. Podpirali smo tudi uh, Eh, Palestino in pa ustvarjanje države tam. In ko smo govorili na srečanju, ki smo ga gostili 13. aprila, sem prisluhnila tudi um, hvali Salamu Fajadu za njegove dosežke pri vladavini prava, izobraževanju in pa zdravstvu. To zadostuje tudi za delovanje vlade v skladu z zahtevami Svetovne banke. Uh, Torej, kar se tiče palestinske sprave, tudi priznavam nek uspeh. To je priložnost, ki je um, nekaj, kar je Evropska unija zahtevala kar nekaj let. Kar pa se sedaj dogaja, so pa napori za to, da se ustvari neko enotnost in to je samo po sebi ključnega pomena. Bila sem v tesnem stiku z predsednikom Abbasom, Fahadom in z Egiptom, z ZDA in z Izraelom. Ne nasilje, nadaljevanje eh, graditve države in upoštevanje obstoječih zavez je bistvenega pomena in ta, na, te napore moramo ocenjevati po rezultatih. Mislim, da mora um, Izrael vrniti davke tudi, oziroma dohodke iz davkov v Palestini. Stališče Hamasa se ni spremenilo in varnost Izraela je še vedno ključnega pomena za nas vse. Uh, Rada bi tudi povedala, da e, situacija v Gazi, ker na humanitarnem področju je še vedno problematična. Tam sem bila dvakrat. Ljudje prosijo za boljši dostop, za to, da se bo lahko gospodarstvo začelo razvijati. Situacija predvsem za otroke tam je grozljiva. Podali smo predloge Izraelu, da podprejo boljšo dostopnost. Ra želim si, da bi imeli ljudje v Gazi tudi prihodnost. Vendar pa si želim tudi, da bi se lahko ljudje vrnili domov. Izkušnja Evrope nam je pokazala, da je prava demokracija nujna in da je zato potrebna tudi toleranca. V severni Afriki in arabskem svetu tega ne bojo mogli doseči hitro, ampak spostavitev globoke demokracije je edina pot, na, katero bodo, po kateri bodo lahko sploh dosegli ta cilj. In moramo pomagati vsem državam na tej poti, zato predlagam, da podpremo prizadevanja za demokracijo, kar nam bo omogočilo tudi, da uporabimo naše možnosti podpore predvsem za mlade, zato da se bodo tudi lahko vključili v politično življenje, da bodo lahko pomagali pri razvoju političnih strank, da bodo lahko uh, tudi počeli to, kar številni izmed nas počnejo, namreč da pomagajo razviti politični promes, proces pri spostavitvi političnih strank, civilne družbe, torej teh korenin, ki pomenijo, da demokracija cveti in raste. Pogosto, ko obiskujem te države, pravim, da ne gre samo za to, da se izvoli neko vlado. Ampak gre tudi za pravico, da se neko vlado zruši. Demokracija je pravica, da se reče tudi nasvidenje, ne samo dobrdan. In to je pomembno. Uh, vedeti, da imaš pravico, da lahko izkorišči svojo volilno skrinico enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, da spremeniš vlado, da zahtevaš od svoje vlade. In to je nujno. In to lahko storiš le, če je demokracija poglobljena in če cveti. To se zgodi na slonok, zato je tako pomembno to, kar se je zgodilo na slonokoščeni obali, zato da je predsednik Otara lahko um, zasedel svoje mesto in da smo bili tam, da smo podprli ta proces. In dobro je videti, da tudi volitve v Nigeriji dobro potekajo. In dobro je videti, da se je demokracija začela poglabljati in to moramo podpreti. Spoštovani poslanke in poslanci, sprememba ni nujna napredek, ampak napredek pa zahteva sprem, um, spremembe. Zato moramo biti bolj odločeni. Nekatere zadeve, ki sem jih opisala, zahtevajo, da države članice ukrepa, nekatere zahtevajo, da komisija um, ukrepa, številne pa potrebuje podporo teh hiše in moramo se odločiti, da bomo vsi odigrali svojo vlogo. Če pa bomo počeli to leta kratko, bo medijska pozornost pri teh državah, potem nam ne bo uspelo. Moramo ustrajati in moramo biti odločni, kar se tiče naših sosedov, ne le, da ne smejo ustaviti potovanja do demokracije, ampak da jo morajo zaključiti to potovanje. Spoštovane članice in člani, bile so, tu smo videli tri odlična poročila, o katerih bom govorila tudi v naslednjih prispevkih in zahvalila bi se poročevalcem. Bi pa zaključila s citatom, citatom Margaret Mead, antropologinje, rekla je, nikoli ne dvomite, da majhna skupina skupina skrbnih, zauzetih eh, državljanov lahko spremeni sveta. Namreč to je edino, kar je doslej spremenilo svet. Uh, Najlepša hvala, Lady Ashton. Eh, kolegice in kolegi, eh, rad bi vas spomnil, da razen uvodne izjave Lady Ashton, govorimo seveda tudi o treh poročilih naših kolegov, eh, gospoda Albertinja, gospoda Gualtetjerja in eh, gospe ministre Urkisa. In na podlagi glasovanja v ponedeljek smo tudi dodali vprašanje nasilja eh, proti kristjanom. V imenu političnih skupin bodo sedaj govorili najprej predsednik Žozef Dol, ELS, gospa podpredsednica in visoka predstavnica, eh, draga Catherine Ashton. Kolegice in kolegi, eh, v zunanji politiki govorimo zelo veliko o bolj ali manj mirnih eh, revolucijah v našem so sedstvu v sredozemlju. Govorimo seveda tudi o boju eh, proti mednarodnemu terorizmu in smrti Bin Ladna. Kje je mesto Evrope tu? E, torej, mi e, smo seveda tu prisotni z našo dobro e, voljo, seveda tudi glede Libije. Imamo določene pobudo, pobude in del Evrope je torej očitno sposoben reagirati v težavnih trenutkih, ko to želi. E, mi smo tudi seveda zelo pomemben mednarodni dejavnik in e, to je tudi povezano za našo e, gospodarsko močjo. Ali smo to res? Odgovor je negativen. Dejstvo je, da je če dalje večje pričakovanje med evropskim prebivalstvom, ki ga ne izpolnjujemo. Torej Evropa govori o razvoju v sredozemlju, vendar prebivalci želijo svoje, svojo svobodo, jo zahtevajo in eh, mi jim moramo seveda pomagati. Eh, že nekaj mesecev seveda dajemo človekoljubno pomoč. To je prav gotovo koristno. Gospa podpredsednica, treba pa je storiti več. Mi se moramo tudi naučiti nekaj iz teh izkušenj. Eh, ne vem, ali smo to do sedaj storili. Dejstvo je, da tudi Eh, je čedalje več eh, priseljencev na naših eh, mejah in žal smo mi dosti krat preveč sprti med sabo, ko se odzivamo na te dogodke in zapiramo meje in želimo spreminjati Schengen. Vse to uh, ali je to eh, vredno eh, Evrope, njenih eh, načel. Dvomim in tudi moja skupina dvomi in tudi kolegice in kolege tu v tem hemiciklu ne verjamejo, da je to res vredno Evrope. Lizbonska pogodba nam je hotela dati uh, neko pot in tudi neko podobo. Sedaj pa je treba seveda dati se izvajati v praksi. Mi moramo vedeti, kakšne so prednostne naloge Evrope, se pravi v sosedstvu, eh, boj proti terorizmu, eh, trgovinska politika in vse to hkrati. To pa seveda ni preprosto. Eh, kateri so naši privilegirani partnerji, države v usponu, ZDA ali pa druge države? Kako doseči najboljše rezultate, ko prepuščamo politično igrišče posameznim državam? Kako naj spregovorimo z enim glasom. Gospe in gospodje, pri zunanjih zadevah, pri varnosti in obrambi eh, rešitev ni v medvladnem pristopu, temveč v bolj evropskem pristopu. Se pravi, mi potrebujemo večjo učinkovitost na evropski eh, ravni. Draga Catherine Ashton, mi želimo eh, dobro zunanjo in varnostno politiko, želimo v to uložiti našo energijo in želimo jasne cilje. 2011, to je tudi leto sredozemlja, boja proti terorizmu in to je seveda tudi leto konfliktov na Bližnjem vzhodu. Eh, če, bomo, če bomo tu prevzeli sedaj vodilno vlogo, bodo pozabili naše začetne težave. In naj tudi jaz končam z eh, citatom, ne se Eh, eh, bati v našem proračunu imamo 4 milijarde, eh, ki smo jih prihranili, uporabimo jih koristno in ne vračajmo jih državam. Hvala lepa. Sedaj za SND predsednik Martin Šulc. Hvala lepa, gospod predsednik, v Evropske uniji, kjer Eh, je če dalje več eh, težen k rednacionalizaciji, bi morala Lisbonska pogodba biti eh, možnost, da oblikujemo skupno zunanjo varnostno in obrambno politiko. Če se v tej razpravi z visoko predstavnico še enkrat spomnimo začetkov, potem smo pravzaprav že tedaj ugotovili, da so obstajale določene vlade, ki niso hotele uh, uvesti naziva zunanja ministrica eh, zunanje uh, unije in zaradi tega imamo sedaj visoko predstavnico. Uh, ob davčni politiki, notranji politiki je suverena zunanja politika uh, znamenje uh, državne suverenosti in prenos na nadnacionalno institucijo je na področju zunanje in varnostne politike seveda pogumna, vendar tudi težavna stvar. V Evropskem parlamentu pa si moramo skupaj z visoko predstavnico zastaviti drugo vprašanje in sicer kakšna je vloga te unije. Eh, kot eh, eh, samostojen organ v mednarodni politike. V zadnjih dneh berem članke v medijih o visoki predstavnici in sem presenečen. Kritizirajo jo namreč čež, da je odsotna, da ni njene politike in kritiko izrekajo tisti ljudje, ki v glavah nimajo nič drugega, kot da uveljavljajo uh, nacionalno zunanjo politiko in nacionalne lastne interese brez konsultacije z drugimi partnerji unilateralno želijo sprejemati odločitve, ki ne združujejo Evrope, temveč ki jo razdvajajo. Oglejmo si naš eh, angažma. Redko kdaj. Eh, smo bili priča večjemu razkolu med državami članicami kot pri vprašanju Libije, kako bomo tu ravnali. Zlasti v velikih prestolnicah Evropske unije si želijo uh, skupno zunanjo uh, evropsko uh, politiko, ki bi pravzaprav nad, nadaljevala uh, nacionalne politike, lastno nacionalno politiko. Uh, v prestolnicah v Londonu, Berlinu, Parizu imamo pač take tendence. Uh, gospa Lady Ashton, tu v parlamentu imate podporo. Če rečete, spoštujemo eh, vaše enostranske interese, vendar to ne more biti usmeritev za skupno evropsko zonanjo politiko, ki jo oblikujemo v konsenzu in ki jo oblikujemo preko eh, visoke eh, predstavnice. Torej, vi kot visoka predstavnica in tudi Evropska unija imate verodostojnost eh, eh, na humanitarni in politični eh, ravni in sicer višjo verodostojnost kot tiste države, ki posegajo po vojaških sredstvih v liniji, so pa eh, jeseni lani še sodelovali s svojimi stojnicami na največjem eh, sejmu orožja v Libiji. Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, Italija, Belgija so glavni dobavitelji Eh, za eh, vojsko gospoda Gaddafija, ki se bori proti upornikom in to ni verodostojnost, ki jo potrebuje Evropa. Eh, verodostojnost, ki jo potrebuje Evropa, je mehka verodostojnost, ki želi pač tudi administracijo, ki ima urade za podporo civilni družbi, eh, ki definira mednarodno sodelovanje Evropske unije in se ne eh, eh, tu želi podvreči enostranskim gospodarskim interesom, temveč želi partnerstvo svetovnih regij. To je, po mojem mnenju, vizija zunanje varnostne in obrambne politike Evropske unije. Eh, rekli ste eh, denar, mobilnost, eh, dostop do trga. V naslednji fazi je treba še dodati doslednost, konkretnost in skupnostna metoda. In potem, če združimo prvi svežen z drugim, boste našli tudi dobrega partnerja v Evropskem parlamentu. Mi kot socialdemokrati vemo, da smo šele na začetku našega sodelovanja med vami in nami. Stvari seveda lahko še izboljšamo in zato še enkrat ponavljam ponudbo v imenu kolegic in kolegi, kolegov in kolegic. Za vašo vizijo boste tu v eh, parlamentu našli več partnerjev kot med 27 eh, terico zunanjih ministrov. Gospod predsednik prekinja, vi ste diplomatska predstavnica celotne celine končuje gospod eh, Šulc. Hvala lepa eh, za liberalce in demokrate gospod Verhofstadt. Hvala lepa gospod predsednik. Gospa Ešton, v soboto sem imel dolg sestanek v Kajru s eh, gospodom Šarafom, novim premijejem in moj zaključku po tem sestanku, no to je bilo moje drugo potovanje v Kajro v zadnjih dveh mesecih, je, so bili naslednji. Mi moramo seveda pomagati revolucijam na severu Afrike in moramo seveda spremljati dogodke v Egiptu in moramo uh, prekiniti eh, svoje paternalistične eh, pristope spomnimo se Maršalovega načrta ZDA. Pomislimo, koliko denarja so takrat eh, dali. En odstatek eh, BDP-ja eh, in eh, mi sedaj Egiptu obljubljamo koliko? Eno milijardo. Eh, Eh, ne 1,62 milijard, eno milijardo, ne v letu 2011, ne v letu 2012, temveč pozneje, ko bomo pač lahko. Mislim, da to ni nič. In kar jaz pričakujem od vas in od komisije, ker gre pač za denar komisije, je naslednje ne pričakujem velikih načrtov o spremembah sosedske politike. To seveda potrebujemo, vendar jaz pričakujem, Eh, neposredno proračunsko podporo Egiptu. Kajti do konca leta oni ne bodo imeli nobenega denarja eh, v proračunu in to ne more biti začetek proti revolucije. In to pomeni, da mi moramo dati proračunsko podporo tej državi. To je prava eh, pot in dobro bi bilo, če bi to napovedali že danes. Potem pa Sirija. Bodimo iskreni. Sirija je velika katastrofa. Nimam nobenih drugih besed, s katerimi bi to lahko opisal. E, to je arabski tjenamen in eh, tu ljudje e, ubijajo ostrostrelci. 800 oseb uh, ubitih, zaprtih, mučenih na najbolj grozljive načine. Lahko pač uh, uh, imamo tudi vojake, ki ne želijo streljati na lastne ljudi in tajne službe so jih zaradi tega ustrelile. In jasno je, da lahko opišemo dogodke v Siriji s tem, da je pač vodja te države najbolj brutalen diktator na svetu in to je analiza, ki jo lahko sedaj podamo. Kaj lahko torej storimo? 800 eh, ljudi ubitih danes, 8000 v zaporih, eh, mučenih in kaj mi delamo? Mi smo zamrznili določena sredstva eh, Asada in to je premalo, to tudi ne pomaga eh, in mi ne pritiskamo dovolj na Asadov režim eh, in in Dejstvo je, da uh, imamo seznam uh, uh, nevarnih ljudi v uh, državi, vendar je jih je premalo uh, gor na seznamu. No, ne moremo Asada pustiti zunaj seznama in morda bo pa zaradi tega spremil svoj odnos. Ne moramo se na to zanašati. Želim uh, da izjavite, da boste Asadu dali nekaj dni in v, če v teh dneh ne bo ustavil svojih dejanj, zmrznite eh, sredstva, eh, finančna sredstva, ne samo 13 terice na tem seznamu, temveč vse in ne eh, eh prepovejte eh, eh, vstop eh, samo za 13 terico, eh, temveč za celotno Asadovo državo. Oni, treba je torej okrepiti sankcije, kajti sicer se ne bo ustavil. Asadova država eh, ne sme nikoli biti za Evropo predstavnik sirijskega eh, naroda. Eh, poklicati jih moramo na odgovornost. Čas je potekal, pravi predsednik. Torej, vi lahko uh, ustavite eh, to arabsko eh, morijo. Torej, ni res, da mi ne igramo nobene vloge. Eh, Sirici čakajo na naše jasno sporočilo. Hvala lepa, gospod Tenok, konzervativci in reformisti. Glavni dogodki na področju uh, zonanje uh, politike je seveda ustanovitev te službe za zunanje delovanje. Vendar vi ste seveda lahko tako učinkoviti, kot to dovolijo države članice in oklevate pri pobudah, to razumem vendar, če želi Evropska unija postati učinkovita eh, na, svetovni, na svetovnem odru, potrebujemo seveda soglasje med velikimi državami članici in tu imamo pravzaprav neko, nek hibridni pristop k zunanji in varnostni politiki. Dejstvo je, da se mnogi bojijo, da bi globalne ambicije ogrozile eh, tudi eh, nacionalne nacionalno suverenost, vendar nacionalne suverenosti ogrožajo uh, evropske interese in poglejmo tudi, uh, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu in ukrepanje Evropske unije. Uh, torej, čeprav je visoka predstavnica uh, povedala uh, pomembne besede in tudi imenovala pomembne osebe, to sem že videl v Afetu, se sprašujem, uh, eh, zakaj imamo eh, tako eh, eh, disproporcionalno porazdelitev denarja za širitev Evropske unije in tudi druga področja. Eh, potem pa vprašanje eh, eh, gaze, ali lahko pritiskate na Turčijo, eh, da eh, prekine svojimi eh, podporami, ki škodujejo eh, miru na tem področju. Drugič, eh, visoka predstavnica. Ali boste tudi sprejeli resolucijo o zaprtju tabora Ašraf? Kako bo tudi z Ugando in zakonodajo, ki omogoča uh, eksekucijo uh, Eh, homoseksualcev. Eh, kaj boste storili za stabilizacijo na srednjem in bližnjem vzhodu? Kako, obsod, kako boste obsodili pomore kristijanov v Egiptu? Eh, kako je pravzaprav z uh, protesti zoper poboje civilistov in podobno? Uh, zeleni, uh, gospod Kon Bendit. Spoštovana visoka predstavnica, drage kolegice in kolegi, rad bi zastavil nekaj vprašanj. Visoki predstavnici, Kifarhofštat je že eh, načel vprašanje Sirije. Kdo Eh, pravzaprav preprečuje v Evropi, da bi Asada dali na seznam. Katere države to preprečujejo? Eh, preprečujejo, da bi Evropska unija sprejela edino možno rešitev. Eh, gospod Westervele je rekel, to in mi vemo, kako se oblikujejo politike ne moremo uh, verjeti, da je edina rešitev za problem Asad, Asad sam. Torej, eh, edino stališče Evrope mora biti, da mora Asad izginiti z oblasti. Torej, Asad mora z družino na seznam, ne jutri, temveč danes. In zato je potrebno soglasje v Evropi jasno povejte, javno povejte, kdo to preprečuje. Drugič, kdo preprečuje in kako, eh, da se pač eh, ne zagotavlja ustrezno varnost Izraela. Ne moremo dopustiti, da se varnost Izraela zagotavlja z eh, nesrečo in bedo palestincev. Pred nekaj eh, leti je eh, bila ladja eh, v težavah in videti je, da nihče ni pomagal ladji. Očitno neka ladja torej ni pomagala šestotim potnikom na ladji v težavah. Prosim, ugotovimo, katera ladja ni ponudila pomoči. To je torej eh, zločin, eh, kajti nenudenje pomoči je zločin. Hvala lepa. Sedaj pa Lotar eh, eh, Biski za Združeno levico. Gospa visoka predstavnica, eh, v tej razpravi boste poslušali hvalo, pa tudi kritiko. Na določenih področjih je zunanja politika Evropske unije neuspešna v arabskem svetu, v Afganistanu, palestinski problem, vzhodno sosedstvo. Zakaj je temu tako? Mi imamo 27 držav članic, kako oblikujemo neko skupno linijo v tej skupni zunanji in varnostni politiki. Zunanja politika je interesna politika, to je jasno. Vendar časi, ko je Zahod uveljavljal svoje interese, ne glede na partnerske države, je minil. Evropska eh, unija mora biti odprta za neko izravnanje, za neko tehtanje interesov. Ne smemo imeti dvojnih standardov, kajti zaradi dvojnih standardov smo neuspešni ko je Varnostni svet Združenih narodov eh, sprejel sklep eh, o vojaškem posegu v Libiji, smo bili vsi eh, srečni. Eh, danes pa ne vemo, kako naprej s pričo dogodkov tam. Kaj delamo za civilno prebivalstvo v Gazi, v Darfurju? Eh, kako bomo zaščitili pravico do dostojanstvenega drž življenja za 1,4 milijarde ljudi, ki imajo za življenje en eh, e, dolar na dan. S tem vprašanjem se moja politična skupina močno ukvarja. Revolucije v eh, arabskih državah imajo eno skupno zahtevo in sicer zahtevo po pravičnosti. Pravičnosti pri eh, porazdelitvi eh, bogatstva znotraj družbe, pravičnosti eh, po sodelovanja v demokratičnih procesih in te zahteve morajo zastavljati in seveda je pred nami velika naloga in treba je seveda skupaj razvijati mednarodno pravo in ne ga samo enostransko razlagati in uveljavljati hvala lepa. Sedaj pa kolega uh, Bastian Belder za uh, Svobodo in demokracijo. Hvala lepa. Rad bi zastavil nekaj vprašanj. In sicer gre za razvoje v palestinsko-izraelskem konfliktu. Kakšno bo stališče Evropske unije, kaj te združ, zlasti Združenega kraljestva in Francije, kaj se bo zgodilo v varnostnem eh, svetu septembra, eh, ko bodo palestinci eh, oklicali neodvisno državo? to vprašanje postaja če dalje bolj aktualno, kajti Fatah in Hamas sta se v prejšnjem tednu dogovorila in pozabila na pogoje Evropske unije, eh, če pač pride do eh, razglasitve palestinske eh, države. Hamas je tudi sam spoznal, da Eh, kako gleda Evropska unija na njih. Kako se bo torej Evropska unija primerno odzvala na to situacijo? Ne moramo eh, delovati po načelu business as usual. Tu potrebujemo seveda ustrezno spoštovanje načel tudi glede miru. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa je čas za naše poročevalce. Najprej kolega Gabriele Albertini. Moj predlog pa je sledeč. Vaš govor razdelite na dva dela, dve minuti na začetku in dve minuti na koncu naše razprave, čisto na koncu. Hvala lepa, gospod predsednik, visoka predstavnica, dragi kolegi. Tema zunanje in varnostne politike Evropske unije je v tem trenutku še toliko bolj pomembna kot kdajkoli v preteklosti. Že samo, če pomislimo na številne demonstracije, ki potekajo v sredozemlju in se širijo tudi na bližnji vzhod. Ta kriza je zauzela celotno južno sredozemlje in se širi tudi na arabski polotok. Zaradi tega mora Evropski parlament poskrbeti za ustrezen odziv. Dati moramo glas vsem tistim, ki se borijo za lastno življenje, ki se borijo za izboljšanje življenskih pogojev in ki se bojijo, borijo za eh, demokracijo. Naša skupščina mora biti tudi eh, sogovornik eh, visoke predstavnice Lady Ashton, poleg tega pa mora nadzirati tudi proračun na področju skupne varnostne in obrambne politike. Moje poročilo se nanaša predvsem na odnos med Evropskim parlamentom in eh, preostalima dvema inštitucijama, predvsem torej Evropsko komisijo in Evropskim svetom. Ukvarjamo se z vlogo Evropskega parlamenta po sprejemu Lizbonske pogodbe. Poleg tega poročilo govori tudi o večstranskih odnosih eh, Evropske unije. Povdarjamo tudi vlogo službe za zunanje delovanje. Veseli me eh, sprejem nedavne resolucije Združenih narodov, ki Evropski uniji daje vlogo opazovalke v okviru Generalne skupščine Združenih narodov. Seveda, glede na spremembe, ki so bile sprejete z Lizbonsko pogodbo. V poročilo je zapisano eh, tudi, da je prišlo do velikih izgredov v Tuniziji, Egiptu, Siriji, Bahrajnu, Jemnu in tako naprej. Potrebno si ogledati specifično situacijo v teh državah in se ustrezno odzvati. Poročilo govori tudi o čezatlantskih odnosih in o pomembnih odnosih z Rusijo. Govori o širitvi, o spoštovanju človekovih pravic, o načelu pravne države, o diplomatskih odnosih z drugimi državami, govori o konfliktu med Izraelom in Palestino. To so le nekatere teme tega poročila, o katerem bomo kasneje tudi glasovali. Najlepša hvala za vašo pozornost. Kolik. Hvala lepa, kolega. Naslednji poročevalec je Roberto Gualtieri. Dajem vam enak predlog, da dve minuti privrčujete za konec razprave. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Visoka predstavnica, podpredsednica, Varnostna in obrambna politika Evropske unije je trenutno v težavnem obdobju. Prišlo je namreč do razvoja mednarodnega sistema in zaradi tega mora Evropska unija postati verodostojen partner tudi na področju varnostne in obrambne politike. To je še prav posebno pomembno, ko izbruhnejo eh, krize. Potrebno je podpreti demokracijo in razvoj demokracije. Poleg tega se srečujemo z gospodarsko situacijo, zaradi tega je težko razvijati obrambne zmogljivosti Evropske unije. Lizbonska pogodba daje nove instrumente in integriran pristop eh, Evropski uniji. V tem trenutku je torej obrambna in varnostna politika nujno potrebna. Vendar pa opažamo na tem področju nevaren razvoj kažejo se različne ambicije, ki ogrožajo skupno varnostno in obrambno politiko. Poročilo govori o možnih odgovorih na eh, to situacijo. Kar zadeva libijsko krizo, izražamo nezadovoljstvo, da Evropska unija ni znala oblikovati skupnega stališča in poskrbeti za skupen odziv. Mislimo, da je prišel pravi čas za politično pobudo Evropske unije, ki bo omogočila skupaj z drugimi partnerji izpogajati premirje in prehod iz Gaddafijevega na demokratičen režim. Poseg NATO pri tem najbrž ne bo rešitev. Poleg tega gre za neuravnoteženo uporabo moči, kljub temu, da je bila sprejeta resolucija Združenih narodov. Zagotoviti je potrebno humanitarno pomoč eh, ljudem, ki so žrtve teh spopadov. Poleg tega pa je potrebno podpirati razvoj demokracije v Libiji. Vendar pa ta situacija v Libiji vodi tudi k širšemu razmišljanju in o tem govori tudi poročilo. Glavna odgovornost eh, skupne varnostne in obrambne politike v prihodnosti je, da poskrbi za ustrezno zastopanje skupne varnostne in obrambne politike na ravni Evropske unije. Nevarne dejavnosti posameznih držav ne morejo nadomestiti skupne varnostne in obrambne politike. Evropske unije. Renacionalizacija ni pravi odgovor, ne samo zato, ker ustrajamo pri Lizbonski pogodbi, ampak, zato, ampak tudi zato, ker bi bil takšen odgovor neustrezen glede na trenutno situacijo. Evropski parlament si želi strateškega odnosa z Evropskim svetom, želimo razpravljati s svetom in izoblikovati pravo evropsko varnostno in obramno politiko, ki bo kos izzivom, s katerimi se Evropska unija v tem trenutku srečuje. Lady Ashton, upam, da boste imeli dovolj moči, da dosežete soglasje med državami članicami in da dosežete usklajenost med varnostno in obrambno politiko Evropske unije in pa drugimi vidiki evropske zunanje politike. Poročilo podaje eh, različne predloge glede skupne varnostne in obrambne politike kot recimo skupni varnostni odbor, ki bi omogočil ustrezno vodenje te politike. Poleg tega govorimo tudi, da je potrebno okrepiti vojaške zmogljivosti Evropske unije, ki še daleč ne ustrezajo trenutnim izzivom. Potrebno je eh, poskrbeti za ustrezno sodelovanje, za morda obrambno agencijo Evropske unije, Potrebno je eh, razviti evropsko obramno, tehnološko in industrijsko osnovo, poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za ustrezen nadzor. Zaradi tega, ker tega nadzora ni bilo, ni bil mogoč takojšen in ustrezen odziv na situacijo v Libiji. Poleg tega govorimo tudi o povezavi zunanje in notranje politike Evropske unije, in eh, izpostavljamo, da je pri tem potrebno spoštovati metodo skupnosti. Poslanske skupine so eh, pri vprašanju skupne varnostne in obrambne politike enotne. Zaradi tega se zahvaljujem poročevalcem v senci in koordinatorjem. Skupna varnostna in obrambna politika mora biti upletena v zunanjo politiko Evropske unije, spoštovati mora vrednote in načela Evropske unije upam, da boste Lady Ashton dosegli konkretna dejanja eh, in da ne bo stalo le pri lepih besedah. Hvala lepa, kolegi. Naj vas opozorim še enkrat, dragi kolegi, da prvo poročilo, poročilo gospoda Albertinja, govori o skupni zunani in varnostni politiki, medtem ko poročilo Gvaltieri govori o razvoju skupno varnostne in obramne politike po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Zadnje poročilo pa je poročilo eh, Marije Muniste Urkize in sicer govori o Evropski uniji kot globalnem akterju in o njeni vlogi v mednarodnih organizacijah. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, baronica Ashton. Svet je bipolarni svet, eh, vlada politična zmeda. Tako je bilo vsaj v preteklosti, ampak dan danes je svet več polaren in zelo zapleten. To je posledica globalizacije. Zaradi tega prehaja do razvoja več središč eh, moči. Obstajajo mednarodne organizacije, obstajajo mednarodni forumi, obstaja G20, G7, G8 in seveda potekajo zasedanja vseh eh, teh organov. In zaradi teh sprememb in zaradi pravnega značaja Evropske unije je potrebno ustrezno nadgraditi tudi strukture Evropske unije. Le tako bo namreč Evropska unija lahko igrala vlogo ki si jo zasluži v teh novih mednarodnih odnosih. Evropska unija mora biti pomemben mednarodni akter, kako je zapisano tudi v novi pogodbi. In to Oziroma pomemben korak v tej smeri je bil že storjen z eh, resolucijo eh, Združenih narodov in z eh, novim položajem Evropske unije v Generalni skupščini Združenih narodov. To je pozitiven razvoj in za ta razvoj vam moramo čestitati, Lady Ashton. Vemo, da so bila pogajanja o resoluciji zapletena in zapleteno bo tudi delo Evropske unije v prihodnosti. Evropska unija mora namreč govoriti z enotnim glasom. Vendar pa se pri tem pojavljajo različna mnenja in so se pojavljale tudi pri podpisu več kot 129 mednarodnih pogodb. Vprašati se je potrebno, kako bi lahko služba za zunanje delovanje Evropsko unijo najbolj učinkovito zastopala na vzven potrebujemo torej sodelovanje med vami, Evropsko službo za zunanje delovanje, predsednikom komisije, predsednikom sveta, hkrati pa mislim, da je potrebno pri tem vključiti tudi države članice. Države članice namreč morajo biti pripravljene, da Evropski uniji predajo zastopanje v svetu. Predvsem, ko gre za področja, za katera je pristojna v prvi vrsti Evropska unija. Primer Libije je primer, ki kaže, kako je Evropska unija pogosto razdeljena. To ni dober primer. Posamezne države članice ustrajajo pri svojih stališčih. Evropsko unijo zastopajo različna predsedstva pri različnih mednarodnih vrhih. Ampak to ni v skladu z členom 34 Lizbonske pogodbe, ki govori o koordinaciji Evropske unije in o zastopanju znotraj Skupščine Združenih narodov. To torej še ne deluje dobro, kot je dejal že gospod Šulc. Pozivam vas torej, da poskrbite za ukrepitev eh, vloge Evropske unije v mednarodnih organizacijah. Tam mora namreč Evropska unija igrati pomembno vlogo. Pozabiti mora na težno po renacionalizaciji zunanje politike v nekaterih državah. Pozivam vas torej, da okrepite vlogo Evropske unije, hkrati pa k temu pozivam tudi države članice, potreben bo namreč kompromis. Poleg tega pa bo potrebna tudi zaveza, da države članice opustijo lastne politične pobude, ko gre za zunanjo politiko Evropske unije. Le na ta način bo ta politika boljše delovala. Smo v zgodovinskem trenutku svetovne zgodovine in vaša naloga je, da okrepite vlogo Evropske unije z pobudami, ki ste jih že opisali recimo z eh, predstavništvom Evropske unije v Bengaziju. Pri tem lahko računate na podporo Evropskega parlamenta. Želimo nam reč, da bi eh, kar se da hitro imeli ustrezno zastopanje Evropske unije na področju zunanje politike v svetu. Hvala lepa, sedaj pa visoka predstavnica Lady Ashton. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi za prispevke ena stvar, ki je prišla zelo do izraza in kar so povedali eh, vse vodje političnih eh, skupin, je bila, da se zagotovi enoten pristop. Da, Eh, jaz sem zelo ambiciozna glede tega, kar eh, Evropa lahko postane. Vendar jaz eh, se moram tudi soočati s tem, kar smo. Mi imamo seveda pogodbo in. Začela sem s pogodbo in svinčnikom in eh, naš izziv je naslednji. Kako bomo zagotovili, da ne samo parlament eh, temveč tudi komisija, svet, svet za zunanje zadeve, za razvoj, za obrambo, kjer eh, predsedujem in eh, kje jih povezujem, kako bomo poskrbeli, da bomo vsi imeli iste ambicije. In preseneča me, da na poti, ko se stvari dogajajo, ugotavljamo, da stvari seveda niso tako učinkovite, kot bi si mi želeli. Vendar mi moramo ostati ambiciozni. E, to velja za vsa področja. Pri sankcijah, e, takrat, ko potrebujemo 27 terico in soglasje, e, takrat, ko gre za podporo državam, ki nas potrebujejo. Se pravi, gre za dolgoročno in kratkoročno ambicijo, ko pač podpiramo ljudi ravno zdaj. Vse te eh, stvari zahtevajo od nas spremembe. Mi smo na poti. Eh, jaz eh, sem realistična glede tega, kje smo, kje stojimo in rada bi, da bi eh, se gibali hitreje. Pos Poskušala bom to zagotoviti, vendar nekar mi ne očitajte, da nisem dovolj ambiciozna, da ne delam, eh, kajti to ne drži. Jaz sem res zelo ambiciozna, sem odločena, Evropa bi lahko bila bistveno več kot je, vendar mi moramo na tej poti potovati skupaj in to je seveda zelo težko eh, z eh, posameznimi državami članicami in države članice eh, seveda težko gledajo vse izzornega kota, kaj je najboljše za svet in Evropo in ne za lastno državo. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Dol. Eh, gre za sosedski proces, eh, potem boj proti terorizmu in tako naprej. To so bili naši glavni cilji v letošnjem letu. Zakaj smo tako angažirani v Libiji? Zakaj želimo povezati regionalne organizacije eh, z eh, Afriško unijo, Arabsko ligo in tako naprej? Eh, zato, ker je to prava pot za določanje naslednjih korakov. Mi moramo imeti seveda dialog, ljudje morajo imeti cilje pred eh, seboj. To je potrebno in zato moramo biti tudi enotni. Gospod eh, Šulc je eh, rekel, da je pred nami še dolga pot. Res je, pred nami je dolga pot in mi moramo seveda poskrbeti za Eh, vzpostavljanje demokracije na tej poti. Vi smo seveda lahko bistveno bolj dosledni, lahko bolj eh, sodelujemo in tudi skupnostni pristop je pomemben. Pritiskajte nam še naprej, eh, vendar delajte to tudi kot države članice. Maršalov načrt, 13 milijard dolarjev je dobil leta 1948 in Eh, eh, Tedaj je dobil seveda tudi eh, posojila, storitve, svetovalce. To je seveda dober model. O tem načrtu mi sedaj ne govorimo. Ljudje želijo nekaj novega, je pa to seveda nek vzor. In strinjam se z vami glede podpore in o tem se tudi pogovarjam s posameznimi državami in o tem se tudi pogovarjam s komisijo. In nasilje v Siriji nikakor e, nisem e, neambiciozna glede serije. Torej, tu je jasno. E, začeli smo s 13 ljudmi, ki smo jih dali na seznam. Veliko smo razpravljali o tem, ali je treba predsednika Asada tudi dati na ta seznam. Tu smo imeli zelo različna stališča nekateri so pač hoteli tako in, in eh, mi smo sedaj pravzaprav sprejeli prvo odločitev in to bomo pregledali še ta teden. In mi želimo izvajati čim večji politični pritisk na Sirijo in to bom tudi storila. In razumejo, eh, zakaj gre. In tu gre pač za neko priložnost. Gre za priložnost za spremembo usmeritve. Gospod Tenok, uh, je govoril o podpori 27 terice, želite, da eh, dobimo prave eh, vire tudi za kratkoročne spremembe. Mi moramo zagotoviti, da so ambicije realistične. Urad v Bengaziju, tu seveda potrebujemo sredstva. Potem delegacija za Irak tudi zahteva eh, vire. Te moramo najti. Eh, mi eh, moramo biti bolj učinkoviti, hkrati seveda moramo videti, kaj imamo. Potem pa vprašanje palestinskih oblasti. Uh... Potem pa seveda vprašanje Fataha in Hamasa. Hamas eh, in naše stališče glede tega se ni spremenilo. Mi želimo predsedniku Abasu in njegovi eh, tehnokratski vladi eh, omogočiti, da eh, poskrbi za enotnost, vendar mi ne spreminjamo našega stališča in mi smo zelo previdni, ko pregledujemo to situacijo. Hotela sem tudi Um, uh, govoriti o tem, kar je omenil gospod Biski. Govorite o najrevnejših na svetu. Uh, cilji tisočletja in uh, sodelovanje je zelo pomembno za prihodnost. No, naj tudi odgovorim gospodu Albertiniju in naj tudi citiram. Eh, on govori o doslednosti in pravi tudi, da je za doslednost potrebna politična volja držav članic Evropske unije, da premagajo različna stališča. S tem se strinjam. Eh, če eh, želimo Lisbonsko pogodbo povsem implementirati, eh, potrebujemo seveda tudi ustrezno financiranje za SZVP v naslednjih finančnih perspektivah. Mi seveda moramo promovirati naše vrednote in izkoriščati vse možnosti, s katerimi razpolagamo. Težava, s katero se soočamo, je seveda tudi čas in mi moramo čas najbolje izkoristiti tudi v razpravah s vami. Gospod eh, Galtieri, imeli smo zelo dober pogovor včeraj, vi in jaz. Pomembno je seveda, da. Eh, Delamo še nekaj korakov eh, naprej in naslednji teden bom tudi govorila z ministri za obrambo in mi moramo vire Evrope uporabljati bolj učinkovito. Treba je torej povezovati in deliti. Je pa to seveda tudi velik potencial. Mi imamo še velik potencial in mi moramo torej uporabljati vojaška sredstva skupaj in se vzajemno podpirati. In mi seveda poskušamo tudi izboljšati eh, delo Evropske obrambne agencije in se soočati z izzivi, ki smo jim priča v zadnjih tednih, naprimer v Libiji. E, potem pa še e, gospa Moniste Urkvisa, hvala lepa za to poročilo, hvala lepa tudi, da ste nas e, podprli pri Združenih narodih. E, mislim, da sem tudi pokazala, kako sem predana e, večstranskemu delovanju in sodelovanju v uh, mednarodnih organizacijah. Mi bomo poskrbeli za to, da bo naš eh, glas eh, bolj jasen in da bomo tudi uh, ustrezno kreativni pri naših ukrepih. Hvala lepa, veselim se naslednjih prispevkov in nekaj pripomb bom imela seveda še na koncu. Hvala lepa, visoka predstavnica. Mnenje je pripravil tudi odbor za mednarodno trgovino in poročevalic je bil kolega Jörg Leichtfried. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa visoka predstavnica če govorimo o evropski zunani politiki, če govorimo o položaju Evrope v svetu, mislim, da se vsi strinjamo, da so potrebne še določene izboljšave glede na spremenjujočo se situacijo v svetu. Lahko bi vzeli za vzor politiko, ki že razmeroma dobro deluje. In sicer govorim o skupni trgovinski politike Evropske unije. Tam ima glavno pristojnost Evropska unija. Evropska unija kot edina zastopa eh, trgovinska načela, trgovinske interese Evropske unije v svetu. In na tem področju, torej na področju trgovine, smo enotni in močni. Sedaj je prišel pravi čas, da to moč izkoristimo za to, da pomagamo ljudem povsod po svetu pri uveljavljanju človekovih pravic, pri zagotavljanju pravičnosti, pri spoštovanju državljanskih svoboščin. To je smer, ki bi jo morali slediti. Le na ta način bo lahko svet v prihodnosti eh, bolj pravičen in svoboden. Najlepša hvala. Sedaj pa še drugi govorci na seznamu. Najprej gospod Lisek za dve minuti. Hvala lepa. Gospod predsednik, visoka predstavnica, dovolite da se najprej zahvalimo, poro, zahvalim poročevalcu gospodu Gvaltjeriju za težko delo, ki ga je opravil. Bil sem poročevalec v Senci in zelo lepo je bilo sodelovati z njim. V tej vlogi bi rad opozoril tudi na to, da sem pri tem vojaškem poročilu pričakoval eh, spopad, ampak eh, sodelovanje je bilo izjemno konstruktivno. Visoka predstavnica je v svoji prvi predstavitvi govorila o Severni Afriki. Govorila je o tem, da eh, ne vemo, kaj se bo zgodilo z temi nemiri v prihodnosti, kakšen bo končni izid. Skupna zunanja in varnostna politika seveda ni čudežno zdravilo za vas svet, kljub temu pa seveda. Moremo imeti, moramo imeti več informacij o teh izgredih, kajti le na ta način bomo lahko storili več. Poleg tega je potrebno govoriti tudi o zmrznjenih konfliktih po svetu, recimo v Gorskem Karabahu ali pa v Gruziji. Poročilo gospoda Gvaltjerija obravnava številna vprašanja. Gre za zelo obsežno poročilo in ne želim govoriti o vseh točkah tega poročila. Rad bi izpostavil dve. Najprej misije oziroma predstavništva Evropske unije. Mislim, da moramo potegniti zaključke iz napak, ki smo jih storili v preteklosti. Le na ta način bodo te misije v prihodnosti boljše delovale. Vprašanje načrtovanja in upravljanja eh, zunanje ter varnostne in obramne politike Evropske unije. To eh, je potrebno gledati tudi v luči vajmarske pobude. Mislim, da je dobro, da imate dobre odnose tudi z ZDA. Namreč poskrbeti moramo za skupno delovanje, na ta način bomo lahko privrčevali finančna sredstva. Nikakor se ne smemo podvojevati, vsekakor pa veliko pričakujemo od vas v prihodnosti. Hvala lepa. Beseda ima kolegica Dekajzer za tri minute in pol. Sprejeli ste veliko kritik v zadnjih letih. Določene kritike so posledica eh, političnih računic in to obsojamo. Druge pa lahko tudi nekako pometete eh, in s tem eh, se deloma tudi strinjam. Dosti krat ne vidimo dobro, kakšna je zunanja politika Evropske unije vaša sporočila so včasih minimalistična in eh, dosti krat pravzaprav pri nas eh, eh, razumemo negativna sporočila. Torej, vi se trudite, nihče ne dvomi, nihče ne dvomi o tem, vendar v medijih se stvari izgubijo. In dejstvo je, da pač eh, to ne odtehta določenih izjav predsednikov držav in vlad. Eh, potem arabska revolucija. Eh, tu bi evropska diplomacija morala biti zelo vidna. Vsaka država ima seveda svoje posebnosti, vendar stvari so tam povezane brez arabske revolucije v Egiptu eh, ne bi eh, bilo ustreznih odzivov v Siriji in Hamas eh, ima tudi svojo vlogo in vse je povezano. Treba je torej izkoristiti to priložnost. Kakšna je naša politika do Sirije in Srednjega vzhoda. E, torej, meni se zdi, da je vse, kar je bilo do, storjeno do sedaj, nezadostno. Strinjam se e, s kolegi. Torej, Bašar Asad se izogiba sankcija in zato nimamo zadostnih razlag. Sirija, dobro, v lahko bi eh, celo od 20. maja eh, bila v eh, svetu za človekove pravice Združenih narodov, če to ne bi v zadnjem trenutku preprečile eh, druge eh, države, naprimer Kuwait in podobno. Se pravi, treba je seveda začeti mednarodno preiskavo eh, o teh eh, masakrih, tudi če ne prepričate uh, uh, predsednikov držav in vlad, eh, morate pač se za to eh, zauzemati. Potem eh, Fata Hamas. Ali bomo tu ponavljali napake iz leta 2007? Seveda situacija je zelo kompleksna. Treba je izkoristiti priložnost. Hamas je podprl arabsko pomlad in tudi eh, glede predsedstva bodoče vlade eh, so sprejeli volitve eh, palestincev eh, in ne mi, ne govorite mi, da ne sledite temu eh, kot pred dvema letoma, to je za nas nespremljivo. Torej, res se mudi. Seveda, eh, previdnost ne more nadomešati drznosti in eh, tu morate biti pogumni in mi bomo ob vaših straneh. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Lambsdorf za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča baronica Ashton. Predvsej smo še oddaljeni od skupne zunanje politike, ki bi se dejansko tudi zaslužila to ime. Pogosto vas zaradi tega tudi kritizirajo, vendar pa se mi pogosto zdi, da ste pravzaprav žrtveno jagnje. Kajti glede te situacije ne morete ničesar storiti, če države članice ne bodo pokazale politične volje da sprejmejo enotno mnenje glede zunanje politike. Poglejmo si primer Libije. Najprej Italija eh, blokira sankcije, potem uh, se Nemčija vzdrži pri glasovanju o varnostni resoluciji, Francija zahteva um, odziv. Pri Siriji seveda bi potrebovali močnejše sankcije, ampak Tudi tukaj obstaja nestrinjenje nekaterih držav. V medijih smo brali o Grčiji, Italiji, Španiji, morda gre tukaj tudi za druge države. In zaradi tega je Evropska unija omejena pri svojem zunanje političnem delovanju. Kaj lahko storite vi? Javno povejte, zakaj naša skupna zunanja politika ne deluje, kadar ne deluje. Zelo jasno ste govorili o evropskih prizadevanjih za demokracijo. Pripravljamo poročilo na eh, to temo, eh, vendar pa nikakor ne želimo eh, novih birokratskih struktur želimo nekaj nebirokratskega, hitrega in eh, če vam bo uspelo kaj takšnega vzpostaviti, eh, potem si seveda zaslužite našo zahvalo. Hvala lepa. Besedo ima kolega Kaminski za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Visoka predstavnica. Eden izmed najpomembnejših trenutkov v mojem življenju je bil leta 2007, ko sem z gospodom Kačinskim sodeloval pri odprtju polsko-litovske meje. Takrat smo vstopili v šengensko območje. Evropa brez meja, torej prosti pretok. To je velik uspeh evropske integracije. Zato bi rad vse pozval, da ne naredimo koraka nazaj v preteklost. Ne smemo ponovno zapirati meja. Potem bodo eh, populisti našli eh, tudi eh, konkretna dejstva v podporo svojim trditvam. Hvala lepa, da ste dejali, da se vaš odnos do organizacije Hamas ni spremenil. Spremenil se je namreč odnos predsednika Abasa do Hamasa. Pomoč, ki jo Evropska unija namenja Palestini, je pomembna, Izrael pa je ne spoštuje. Izrael je edina država na Bližnem vzhodu, kjer pa lahko arabski predstavniki izvolijo oziroma ja, arabski prebivalci izvolijo lastnega predstavnika v parlament, gospa Brantne. Eh, gospa visoka predstavnica. Evropska zunanja politika trenutno nima vodstva, nima poguma in ne upošteva metode skupnosti. In to ravno v trenutku, ko Evropska unija potrebuje več zunanje politike kot kdajkoli prej. Sami ste dejali, da v glavnem poslušajo. Poslušate eh, nacionalne vlade in eh, potem poiščete najmanjši skupni imenovalec in to v trenutku, ko so dogodki že preveč napredovali. Sirija, kaj menite vi, ali bi Assad moral biti na seznamu ali ne? Želimo slišati vaše mnenje, želite ukrepiti sankcije ali ne? izvajajte pritisk na vlade. Dejali ste, da določene vlade izvajo pritisk. Katere vlade so to? Pričnite z razpravo. Seveda v državah članicah pogosto ni dovolj politične volje za odločno delovanje. Države članice želijo, da imate močno vlogo, ampak verjemite, države članice vas ne bodo podpirale, ne bodo podpirale vaše funkcije in vam ne zagotavljajo vašega delovnega mesta. Ne pozabite, da je Lizbonska pogodba predvidela močnejšo vlogo za vas. Ste visoka predstavnica, ste podpredsednica komisije, lahko torej sprejemate pobude, lahko sprejemate novo agendo, lahko predstavite vaše odločitve Evropski uniji, potem pa naj se države članice odzivajo. Če pa že sami ne podajate pobud, potem vsaj ne uničujte tistih, ki jih podajajo drugi. Pred desetimi leti je Ana Lind podala pobudo in mađarsko predsedstvo jo je prevzelo. Vi pa ste to pobudo zaustavili. Nikakor ne razumem, zakaj. Gre za Göteborško pobudo. Bodite torej pobudnik sprememb, ki jih tako krvavo potrebujemo. Obljubljam vam, da bo le to rešilo vaš položaj in nič drugega. Grazie, la parola. Najlepša hvala. Gospod Hadi Georgu za minuto in pol. Visoka predstavnica, mislim, da imate prav, ko menite, da vas neupravičeno kritizirajo. Niste krivi za to, kar se dogaja. Odvisni ste odločitev velikih eh, držav članic eh, Evropske unije. Vendar pa imam kljub temu vprašanje. Slišimo tudi kritike odločitev posameznih vlad. Ampak ali se bo situacija kaj spremenila, če se bodo zamenjale vlade? Gospod Šulc ima prav. Številne države so prodajale orožje državam, ki jih danes označujemo z diktaturami. Seveda so problemi v tem trenutku pereči. Potekajo bombni napadi, hkrati pa se uničuje orožje ki se je pred tem državam prodajalo. To je nespremljivo. Potrebujemo politiko Evropske unije, ki bo temeljila na mirnih načelih, ki se bo zauzemala za demilitarizacijo mednarodnih odnosov. To mora biti naš cilj. In to je stališče, ki bi bilo najbolj ustrezno v tem trenutku. In še beseda o naši sosedi na Bližnem vzhodu. Govorim o Turčiji, tam je na desetine novinarjev v zaporu in še naprej je veliko vojakov eh, na Cipru. Ta zasedba otoka še zmeraj traja in zato, baronica Ashton, bi morali tudi Turčiji povedati, kar igri. Hvala lepa, kolega Provera, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, visoka predstavnica, baronica Ashton. Bili smo priča napadom na kopte v Egiptu in na njihove cerkve. To uničuje duh eh, koptske skupnosti. Kristijani in kopti so skupaj eh, protestirali, oziroma muslimani so skupaj protestirali proti obstoječemu režimu. Nujno je potreben prehod eh, na demokracijo. Zaradi tega bo potrebno tudi večje prizadevanje vlade v Kajru, ki bo morala zaščititi manjšine in zmanjšati sovraštvo, ki ogroža načela demokracije v Egiptu. Poskrbeti je potrebno za gospodarski razvoj, za eh, tuje naložbe v Egiptu. To pa ni mogoče brez eh, reda in stabilnosti. Evropska unija daje velikodušno pomoč, vendar pa mora ta pomoč vključevati tudi določene pogoje. In med te pogoje spada eh, recimo zaščita manjšin kot ste predlagali, gospa komisarka, skupaj z komisarjem Füllem. Besedo ima kolega Molcer za dve minuti. Gospa predsedojoča, visoka predstavnica, trenutni dogodki v Siriji nam še enkrat kažejo, v kakšni dilemi se je znašla Evropska unija eh, po dogodkih v Severni Afriki in na Bližnem vzhodu. Dolgo smo arabske in afriške despote in di diktature um, tolerirali in zaradi tega je ogrožena verodostojnost Evropske unije. Demokracija in človekove pravice so bile, ko je šlo za arabske in severnoafriške države, pogosto zgolj floskule. Pogosteje je šlo tukaj za ameriške interese in njihovo uresničevanje. Evropska unija je nemočna pri razvoju teh dogodkov. Slavili smo demokracijo, ko je prišlo do Eh, izgredo. Ampak kaj se je sedaj zgodilo v Tuniziji, kaj se dogaja v Egiptu? V Egiptu imamo recimo trenutno prehodno vojaško vlado, preganjajo kopte, v Libiji imamo uh, civilno oziroma državljansko vojno. Potem pa je tukaj še Sirija. Sirija uh, bi lahko povzročila problem celo američanom. Ni nobene moči, ki bi lahko odstranila predsednika Asada eh, z vodstva te eh, države. Sirski begunci eh, v Turčiji predstavljajo šele prvo znamenje za to, kar se bo še zgodilo v Siriji. Mi, evropejci, Brusel potrebujemo politiko, ki bo neodvisna od eh, zunanje politike ZDA. Mi smo namreč v tej situaciji neposredno prizadeti. Smo namreč v neposrednem sosedstvu eh, Sirije in zato nikakor ne smemo dovoliti eh, terorizma v naši okolici. Najlepša hvala. Kolega Kukan za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Baronica Ashton, dragi kolegi. Najprej bi rad govoril o poročilu Evropske unije kot globalnega akterja. Dogodki po svetu so pokazali, da eh, se mora Evropska unija na dogodke hitreje odzivati. Mora biti sposobna zoprstaviti se eh, mednarodnim izzivom. Lizbonska pogodba je poskrbela za ustrezen ukvir in tudi za instrumente za odziv Evropske unije. Sedaj pa moramo govoriti o pomankljivostih, o vrzelih, ki še obstajajo. Pomislimo recimo na eh, vrh eh, za boj proti podnebnim spremembam v Kopenhavnu ali pa pomislimo na udeležbo Evropske unije v eh, mednarodnem denarnem skladu. Poročilo kaže, kje je potrebno prizadevanje Evropske unije poglobiti. Okrepiti je potrebno vlogo Evropske unije v sistemu Združenih narodov. Enako velja za mednarodne finančne inštitucije in pa za mednarodne organizacije. Vse to pa se ne bo zgodilo samo po sebi. Potreben je čas in pa dosledne in usklajene dejavnosti za naše strani. Potrebujemo dolgoročno strategijo, ki bo jasno določila korake in dejavnosti, ki so potrebne, da bi okrepili naš položaj v svetu. Upam, da bo eh, takšna strategija k malu predlagana, baronica Ashton, in upam, da bomo o tem razpravljali tudi tukaj v parlamentu. In še pripomba, ki se navezuje na poročilo gospoda Albertinija. V nedeljo so potekale lokalne volitve v Albaniji. Sam sem bil predsedojoči delegacije ELS za opazovanje volitev v Albaniji in predajam vam naslednje sporočilo. Državljani Albanije, ne govorim o politikih, govorim o navadnih ljudeh gledajo uh, na Evropsko unijo z zaupanjem. Zaupajo nam, da bomo našli rešitev za zelo težavno politično situacijo, v katero so to državo zapeljali nacionalni politiki. To je le možnost, da se izkažemo v neposrednem sosedstvu, hkrati pa je to tudi preizkušnja, ki jo moramo uspešno prestati. Najlepša hvala. Grazie, la parola. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Svoboda za tri minute in pol. Grazie, signor Presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane gospa Eštonova, spoštovane kolegice in kolegi, zahvalil bi se kot poročevalec v senci pri poročilu Al Albertini. Bi se kolegu Albertiniju zahvalil za sodelovanje pri tem poročilu. Upravičeno smo se ozrli na jug in na bližnji vzhod in ne bi ponavljal, kar so povedali gospod Šulc, gospa Kajzer in drugi. Rad pa bi se vrnil na situacijo Palestina-Izrael. Vidim veliko priložnost med, eh, združ, med pomiritvijo med eh, Hamasom in Fatahom. Z ustanovitvijo države je povezana tudi odgovornost. To mora biti jasno. Moramo mora priti do priznanja strani Izraela, mora priti do miru, mora priti do opustitve nasilja in to je nujno potrebno. Ampak tudi Izrael mora priznati lastno državo, tako kot mora Hamas priznati državo Izrael. Samo, če bomo dobili to dvostransko rešitev, bomo lahko dobili tudi mir na Bližnjem shodu. Rad pa bi usmeril pogled ne le na jug, temveč tudi na vzhod saj sem na eni strani lahko vodil delegacijo parlamenta v Turkmenistanu in sem bil včeraj tudi imenovan za poročevalca za Rusijo. In tu pri, pri osredotočanju na probleme na jugu ne smemo pozabiti tudi pomena shodnega sosedstva. In tudi Turčija igra tu veliko ulogo. Turčijo ne smemo obravnavati samo pod tem, ali bo pristopna članica ali ne. Turčija mora biti partnerica ravno za situacijo v sredozemlju in pa na področju Črnega morja. Moramo okrepiti sodelovanje z Turčijo in jo vključiti v našo skupno zunanjo in varnostno politiko. To pa ni nujno povedano za vprašanje pristopom. Drugič, partnerstvo z Rusijo, to je zelo pomemben vidik. Želimo si partnerstvo z Rusijo, vendar moramo to ta pogajanja voditi iz stališča moči in samozavesti. In to nam včasih manjka, kadar ima Rusija tega preveč, imamo mi tega premalo. Le, če bo to uravnoteženo, bomo lahko prišli do nekih dogovorov. Čeprav zagovarjam to partnerstvo, pa mora to postati strateško partnerstvo, vseeno pa sem presenečen nad pritiskom, ki ga izvaja Rusija na zadnje v Ukrajini. Pravzaprav bi prej rekli, da ima Rusija prijatelje na vladi v Ukrajini, ampak to, kako se trenutno obnaša do Ukrajine, ni pošteno, tudi do določenih dobaviteljev energije. To smo videli v Turkmenistanu. V Siriji moramo pojasniti, da želimo si partnerstvo, partnerstvo, ki bo temeljilo na skupnih interesih in enakopravnosti in to mora biti naš cilj, da pridemo tudi do enakovrednega partnerstva. Srednja Azija, gospa Eštonova, želimo se angažirati, vendar tam nimamo predstavništev. Vem, da to pogojuje tudi finančni teža, eh, problemi, ampak potrebujemo diplomatska predstavništva. Želimo si energije iz teh držav, želimo, da bi šli te države na poti proti demokraciji, želimo, da upošteva človekove pravice, ampak se tam ne zauzemamo za dovolj. Gospod Pirmarel je krasen človek in upravlja dobro delo, ampak to ne zadostuje. Potrebujemo več predstavništv ravno v teh državah v Srednji Aziji, kajti to so naši sosedi ali bomo gledali samo na Kitajsko in samo na Rusijo. Ampak mislim, da moramo pogledati tudi v Evropo, to je zelo pomembno. Potem pa bi rekel še nekaj. Želimo vas podpreti, kar ste danes povedali, je res. Če boste to povedali še malo bolj glasno in direktno, bi si mi to želeli v parlamentu in vas bomo še bolj podpreli, podpirali, kot to že počnemo. Hvala. Grazie, la... Najlepša hvala. Besedo ima Andrew Duff za minuto in pol. Um, uh, Kathy Ashton, you, you... Gospa Ashtonova, zelo nazorno ste govorili o težavah v zvezi z tem, da bi se 27 ministrov za zonanje zadeve zedinilo. Ampak Lizbonska pogodba vam dovoljuje, da to ne počnete. Lahko tudi oblikujete koalicije voljnih in sestavite sistematsko obliko okrepljenega sodelovanja. če boste upoštevali enotno, se boste lahko zedinili samo na seznam 13 ljudi, proti katerim se bo uvedlo sankcije. In svetujem vam, da najdete dovolj poguma, da ustanovite neko skupino držav, ki imajo politično voljo in da sodelujete z njimi. In z njimi oblikujete skupno politiko. Hvala. Grazie la parola. Najlepša hvala. Besedo ima kolega Van Orden za minuto in pol. Thank you, madam chairman. Well, Baroness Ashton, you won't... Hvala lepa, baronica Ashtonova. Ne boste presenečeni, če bom izrazil razočaranje. Ne zaradi dela službe za zonanje delovanje oziroma skupne um, zonanje in varnostne politike. Ampak lahko poveste, da se Evropska unija zauzema v malo več kot 20 misijah, ki nosijo to nalepko skupne in zunanje, zunanje varnostne politike. Vendar pa tu sledite NATO ali pa so te os, uh, misije pasivne. In ponavadi se te misije začnejo zato, ker je, ne, je v nekdo prosil in dolgo prosil, da naj jim pomaga. Evropski uniji ni uspelo, da bi dosegla pomorski embargo in je združenim narodi sodelovala pri humanitarnih zadevah. Evropska unija se ne želi udeleževati v vojaškem smislu. Seveda je pom humanitarna pomoč nujna potrebna in Evropska unija bi lahko odigrala pomembno vlogo, ampak ne na način, da skuša s tem promovirati neuspešne vojaške ukrepe. vse podvojene strukture, ki jih ima naša varnostna politika, spodbuja zaveznike, da pravzaprav podpirajo NATO in njihove operacije. Hvala. Imamo prošnjo za modre kartico. Jo ja, ga sprejemate? Da? Dobro. Gospod Sinclair. Gos Madam President, um, <clears throat> my... gospa Sinclair, ali se kolega strinja z mano omenil je, če bi imeli enotno mesto, mesto v Združenih narodih, da bi potem odpadla suverenost eh, Velike Britanije, Združenih kraljestva in Francije in ali bi vi podprli to, ta prenos suverenosti. Hvala lepa za to vprašanje. Seveda je to ena od eh, posledic eh, Lizbonske pogodbe ta ideja, da bi Združeno kraljestvo in Francija dejansko predali sedež v varnostnem svetu Združenih narodov, zato da bi lahko Evropska unija sedela za to mizo, to se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. In mislim, da nobena država članica ne bi bila pripravljena to storiti. Nažalost pa izgonska pogodba to podpira in to je, kot sem rekel, eden razlogov, zakaj tako nasprotujemo. Hvala, sedaj pa gospa Lunaček dve minuti. Hvala, predsedujoča. Gospa Eštanova. Zelo podpiram, kar ste povedali v prvem govoru v zvezi z vašo politiko in to, kar počnete v Severni Afriki, Egiptu, Libiji in predvsem to, da se osredotočate na mlade in na ženske vaš pristop za globoko demokracijo, ki jo treba zakoreniniti, to je bistvenega pomena in mislim, da se vsi strinjamo glede tega in upam, da boste tu uspešni. Na drugi strani pa se strinjam tudi številnimi kolegi, da mislim, da bi morali Asada vključiti v sankcije. In kot je vprašal tudi kolega Bendit, kdo so tisti, ki to blokirajo? Kdo je to gospod Vestervel ali kdo je to? Povejte nam in prijeli boste našo podporo. Mislim, da boste tako lahko dobili podpore, da boste lahko razširite vaš mandat in več podpore boste prijeli tudi z naše strani, če nam boste več povedali o tem, kaj se dogaja na svetu. Povejte nam. Mislim, da to velja tudi za koherentnost, kot ste povedali tako vi, kot tudi drugi. V poročilu Albertini, o katerem bomo glasovali ta teden, zahtevamo tudi, da se nacionalne politike oblikuje tako, da bodo podpirale vaše politike in vas. In od kolegov v Evropskem parlamentu, tistih, ki prihajajo iz vladnih strank v svojih državah, od tistih zahtevam, da to povejo svojim notranjim ministrom in premijejem, zato da se podpira uh, te politike, ne da si pri zonani politiki ogledujete samo vaše nacionalne interese, drugače nikoli ne bomo imeli skupne zonane politike. Zato pa vas potrebujemo, gospa Eštonova, da boste tu vodili, da boste ambiciozni in da boste pogumni pri vaših zavezah, kajte 61 let po Šumanovi deklaraciji, to smo razlivali pred dvema dnevoma, potrebujemo več Evrope kot kadarkoli. In potrebujemo eno zelo konkretno zadevo, namreč preprečevanje, konfliktov in zahtevamo, da v službi za zunanje delovanje tudi uvedemo standardni postopek za ocenjevanje vplivov vsake misije skupne zunanje in varnostne politike. In v teh misijah potrebujemo tudi več osebja. Hvala lepa. Imamo prošnjo z modro kartico. Ali to sprejemate? Da gospa Sinclair. Hvala še enkrat. Rada bi se pridružila temu, kar je povedala kolegica o človekovih pravicah, govorijo o skupni zunani politiki in tako naprej. Ampak ali se strinjate v zvezi z hinavščino Evropske unije, kar se tiče smrtne kazni? Skupna izjava Barosa in predsednika Van Rompuja v zvezi z smrtjo Van Rompuja, je, da pravzaprav bi ta zločin moral ostati nekaznovan. Ali ste, to pomeni, da, smrtna, da sprejmate smrtno kazen? Mislim, da smrt Bin Ladna ni bila smrtna kazen. To je usmrtitev, ki se je zgodila in uh, Meni bi bilo ljubše, če bi ga ZDA prijele in ga postavile pred sodišče, ampak eh, tu ne gre za hinavščino, kot pravite v zvezi z izjavo gospoda Barosa. Morda bi lahko bili kritični in lahko bi podprli tega, da bi moral biti eh, gospod Bin Laden na eh, sodišču, ampak to se pač ni zgodilo vendar pa tu ne vidim hinavščine, kajti potrebujemo skupno stališče in v zvezi z smrtno kaznijo je na tej celini vse jasno, v druge na svetu pa žal ne. Hvala lepa. Gospod Lejerik, minuta in pol. Kolegi. Gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi, besede, ki ste jih uporabili v vašem prvem eh, prespevku, eh, Eh, o palestinski državi, po palestinski spravi so zelo pomembne. Eh, torej, palestinsko vprašanje je seveda zelo pomembno politično vprašanje in Hamas je prvič eh, sprejel PLO in palestinske oblasti kot sogovornika in sprejel je tudi meje in tudi Eh, zavrnitev naselja. Eh, prehodna eh, vlada, ki bo pripravila volitve, bo spostavljena. Se pravi, tu imamo vse pogoje za priznanje palestinske države z Zahodnim Jeruzalemom kot prestolnice. Rekli ste, gospa visoka predstavnica, da bo Eh, Evropska unija pač posprejela akt za priznanje države in eh, tudi podprla članstvo v Združenih narodih. Kakšne pobude bo sprejela Evropska unija in vi za to, da izraelska vlada vrne davke, ki pripadajo palestincem? Hvala lepa. Uh, Uh, Ali sprejemate prošnjo za modro kartico? Izvolite. Gospod kolega, strinjam se z vami. Sporazum med Fatahom in Hamasom je, je zgodovinski uh, Eh, korak in eh, sedaj lahko sprava med palestinci in izraelci napreduje. Gospa Eštonova je jasno povedala, da ta flotila 2, da je bila to popolno nepotrebna provokacija, ki škoduje procesu. Ali bi se vi lahko um, odločili, da ne podprete tega ukrepa, tako kot smo to slišali včeraj? No, cette, cette flottille est Ne, ta flotilja je eh, a, dejanje evropske civilne družbe, da se odpravi nepotrebna blokada. Torej, če bi mi vsi spoštovali mednarodno pravo, ne bi prišli v tako situacijo in palestinci ne bi živeli v Gazi kot v zaporu dolga leta. Hvala. Gospod Salavrakos, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi čestitev gospodu Albertiniju za njegovo poročilo in eh, sklicevanje na organe in prednostne naloge obrambne in varnostne politike. Seveda se svet spreminja, smo pred velikimi izzivi in Evropska unija mora takoj sprejeti okreti, da se lahko tega lotimo. Okre, vedno na večje revščina, brezposelnost in gibanje v arabskem svetu, to ste omenili. Vendar pa tudi naravne nesreče in pa migracijski tokovi predstavljajo probleme za prihodnost. Ravno Italija in Francija in pa s tem povezan spor. Tu je bilo rečeno tudi, da naj bi se Schengen postal pod vprašaj. Tega tako ne moremo priznati, ampak se moramo učinkovito lotiti problema. Moramo podpreti skupne strukture in razprave o šengenskem prostoru povezati tudi s trenutnim, s trenutno zakonodajo, to moramo upoštevati. Hvala. Modra, gospa, gospa Sinclair, minuta in pol. Hvala, gospa Eštanova. Rada bi vas podprla. Gledala sem BBC nedavno, kjer vas je nekdo spraševal zelo neprijetno vprašanje. Vprašal vas je, kdo vam daje ukaze, katera od 27 držav članic vas vodi. In mislim, da je to vprašanje bilo slišati tudi danes. Ni neke skupne politike. To smo videli tudi v resoluciji Združenih narodih o um, zoni v Libiji. Spravi, ne, le, brez preletov. In to je Nemčija glasovala proti. Kako lahko tukaj najdemo neko enotnost, če velika država glasuje proti samostalnim državam? Imate nemogočo nalogo. Rada bi izrazila podporo in vesela sem bila, da sem v nedeljskem časopisu prebrala, da ste um, ovrgli izjavo, da boste zapustili vaš položaj, kajti nekateri so kritični proti vaši politiki in vašem položaju, ampak jaz vas podpiram, kajti dokler boste vi tam, suverenost ostaja tam, kjer je. Uh, Dokler ste podpirali Lizbonsko pogodbo in ste s tem prišli na vaše delovno mesto, ki je zelo dobro plačeno, ste vedno znova rekli, da gre tu za neko, um, za neko urejanje, čiščenje in da tu ne gre za prenašanje suverenosti. To ste večkrat povedali. Ali lahko tu dobimo uh, jasen odgovor na jasno vprašanje? Besedo ima kolega Salafranka dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, visoka predstavnica, gospe in gospodje, pri tej temi, ki je zelo široka, bi morali govoriti tudi o situaciji v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. In te razprave bi se morali lotiti in videti tudi pozitivne vidike. Tu bi opomnil na dobro sodelovanje med Evropskim parlamentom in med službo za zunanje delovanje. Giorgio Napolitano, italijanski predsednik, nas je tudi spomnil na temne strani kljub prizadevanjem gospe Eštonove. Sem pa sodi na primer to, da Libije in Sirije nismo enako ovrednotili v varnostnem svetu Združenih narodov in tudi ne na svetu Evropske unije. In tu je še ena slaba stran in sicer taborišče Ašram, In tu je vprašanje naše vloge. Veste, da posredujemo pri zonani politike in lahko se strinjate, za nas je vprašanje rana zelo pomembno, ampak kljub opozorilom glede humanitarne situacije smo tudi generalnega direktorja opozorili na te probleme in tudi službo za zonanje delovanje. Storili pa niste nič, dokler ni prišlo do 30 in več mrtvih in sami lahko sedaj pripravite sklepe, pravite, da moramo biti koherentni, predvsem, ko gre za zaščito človekovih pravic. In sam sodi tudi to, da sprejmemo tveganja, kadar so ogrožena človekova življenja. Garcia iz Kube, disident, je bil eh, zaprt, pretepali so ga, dokler ni umrl. Ali ste pripravljeni zahtevati preiskavo teh dogodkov, ali ste pripravljeni v primeru, da bo ta preiskava izvedena in se bo ugotovilo, da zaradi tega pretepanja prišlo do smrti, vse pripravljeni ukrepati. Hvala lepa. Naslednji je gospod Vidženin, dve minuti. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, kolegica gospa Eštanova. Z veseljem sem prisluhnil vaši izjavi in strinjam se z vsem, kar ste povedali. Kljub temu pa bomo slišali kritiko tako iz naše hiše in iz državljanov, da nismo v stanju pripraviti enotnih dejanj, da ne znamo spregovoriti v, z enim glasom. In vaš glas bo slišan le, če bo enak kot tudi drugi. Trenutno namreč slišimo, različne izjave in ni enostavno izluščiti neko enotno sporočilo Evropske unije. Mislim, da je naša institucija, Evropski parlament, vaš naravni zaveznik pri izvajanju Lizbonske pogodbe. Prosim, da to izkoristite, kajti pripravljamo novo poročilo o skupni zunanji varnostni politiki. In tako imamo tudi priložnost, da sami uredimo svoje, svojo hišo podpora državam Severne Afrike, predvsem Tunizije in Egipti, morala iti čez dve fazi. Prvo je jasno, to je dolgoročna faza, vendar pa Egipt in Tunizija potrebujeta pomoč tudi takoj, letos, poleg vsega, kar jim že nudimo. Tu vidimo dve komponenti, pomankanje svobode in demokracije in druga je pomankanje perspektive. Uspeh revolucije lahko dosežemo le, če bomo te dva problema ustrezno rešili. Evropski socialisti smo imeli sestanek in smo pozvali evropske vodje naj podprejo te procese. Skupina socialistov in demokratov podpira svojo zavezanost za to regijo in pomembno je, da to počnemo na vseh ravneh. Prejšnji teden je bil ustvarjen Euronest in to je jasen signal našim shodnim sosedem za močnejši politični dialog z Evropsko unijo. Tega ne smemo pozabiti, tega dela sveta ne smemo pozabiti. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Neitz Oitenbrook, minuto in 30. Gospa visoka predstavnica, gospa predsedujoča, kolegi. Besede so orodje, besede so instrumenti in besede so lahko orožje v zunanji politiki in zato jih moramo uporabljati previdno. So pa priložnosti, ko jih moramo uporabiti odločno. Gospa visoka predstavnica, pogrešala sem vaš glas med prvimi dnevi grozovitih dejanj, ki so jih izvajali sirske oblasti. In mislim, da so pogumni državljani, ki so demonstrirali in še demonstrirajo v Siriji pod visokim tveganjem, še vedno pogrešajo in so še bolj pogrešali vaš glas. Redke so priložnosti, kjer je treba spregovoriti takoj, a to je bila ena od teh. Sedaj pa bi se je presmerila na bližnji vzhod. Mislim, da je zadrževanje davkov strani um, izraelske vlade zelo neprimerno dejanje. In to ni dobro, da najprej zahtevaš, da naj Gaza in vzhodne banke najdejo nek dogovor, ko pa potem pride dogovor, pa sprejmeš odločitev takšno, kot so jo. Ta odločitev je zelo cinična in eh, zelo verjetno je, da bo Evropska unija morala nadomestiti finančni izpad v vsakem primeru. Zato prosim vse kolege, ki so pozvali za nov zagon, za mirno rešitev palestinskega konflikta, vendar pa to mora seveda temeljiti na rešitvi dveh držav. Hvala. Hvala. Besedo ima kolega Pjotrovski za eno minuto. Gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi, kljub uveljavitvi Lizbonske pogodbe se pravzaprav na področju skupne zunanje varnostne politike ni prav dosti zgodilo. Imamo diplomatske prizadevanja, vse skupaj ima nov ime, ampak aktivnost Evropske unije na mednarodni sceni pa nekako ni skupna politika 27 držav članic, to je nekaj zelo zapletenega in to jasno vidimo tudi v poročilu Albertini, kjer je jasno, da države članice kažejo premalo volje za skupno politiko in različni predstavniki posameznih držav tudi povzročajo razkole. Tudi poročilo Galtieri opozarja na to, da se obramni programi podvajajo in s tem se pomembna gospodarska sredstva kar zapravljajo. Pomembna organ je NATO, vendar imamo tudi nemogoče glasove levice v parlamentu, ki zahtevajo, da se NATO um, razruši. Tudi tega ne moremo podpreti. Hvala, gospod Bütikofer, minuto 30. Gospa predsedujoča, gospa Eštonova, odlično poročilo Gualtierija v zvezi z skupno in varnostno politiko vsebuje eno pomembno analizo. Rad bi navedel štiri prioritete, ki jih moramo pri naslednjem letu poštevati pri eh, zunanji varnosti politiki. Prvič, skupne misije moramo oceniti zelo realistično in realistično izvesti zunanjo evalvacijo in jo vključiti v regionalno politične koncepte. To velja predvsem za afriški rok. Drugič, potrebujemo napredke pri združevanju in skupnem koriščenju vojaških kapacitet in poskrbeti moramo za to, da bo britansko-francoska svoja pot spet vključena v evropsko enoto Evropska obrambna agencija mora tudi pokazati ideje, predložite te ideje, poskrbite za javno razpravo in poskrbite za to, da bo prišlo do napredka. Tretjič, potrebujemo javno razpravo o novi evropski varnosti strategiji. Dokument gospoda Solane iz leta 2003 je bil dober dokument, vendar se je svet eh, obrnil še naprej in potrebujemo javno razpravo. In četrtič, parlament je držav članic moramo nujno sprejeti nek sporozum o skupnem parlamentarnem nadzoru skupne zunanje in varnostne politike. Če lahko to dosežemo, vi in naš parlament, da bomo pri teh štirih točkah tudi pospešili skupno zunanje in varnostno politiko, bomo lahko čez eno leto zelo zadovoljni. Hvala. Sedaj pa dajem besedo eh, poslancu Tero za minuto. Eh, Haluan myös tervehtiä EUn ulkoasia. Hvala. Eh, Gospod visoko predstavnico, ki skrbi za skupno zananjo in varnostno politiko, prisrčno pozdravljam, ker je danes med nami. To je moj prvi govor v Evropskem parlamentu in oblikovanje skupne zunanje in varnostne politike želim sedaj nekoliko pokomentirati. Skupen glas je prav gotovo eh, dobra stvar, vendar eh, pa se to ne sme udaliti od nacionalnih zunanjih in varnostnih politik. Vprašati se moramo, kako EU zastopa države članice, in države članice so postile EU, da jih zastopa. In eh, pomembno je, da nimamo prekrivan in da eh, Unija ne postane preobsežna. In vprašati se moramo, ali to želimo pri skupni zonalni in varnosti politiki. Hvala. Hvala. Besedo ima poslanec eh, Kovač za minuto in 30. Kaj se nam so v telnem kasu? Eh, hvala, gospa predsedujoča. Lizbonska pogodba, to je dejansko zelo komplicirana zadeva in urejuje različne naloge med institucijami, eh, vendar pa je postalo zelo očitno, da tu obstaja nekaj vrzeli, nekaj pomankljivosti, zlasti pri uporabi te pogodbe in to je dejansko nekaj, kar nas moti. Eh, imamo sicer. Um, skupno službo za zunanje delovanje, vendar pa to nekako še ne deluje. Tudi glede skupne zunanje in varnostne politike stvari še niso eh, popolnoma urejene. No in potem govorimo o eh, poziciji te službe za zunanje delovanje. Ne vemo, kako naj bi vse skupaj delovalo. Dobro bi bilo, če bi dejansko stvari lahko začele delovati. In čim prej bi morala ta služba začeti polno delovati. ne želim eh, sicer eh, na pot eh, postavljati kamen spotike, vendar pa mislim, da imamo pravico nekaj povedati, nimamo nikakršne izbire, imamo gospo Ešten in vsi skupaj bi morali gospo Ešten čim bolj podpirati. Eh, hvala, poslanec Brok, za dve minuti. Eh, gospa predsedujoča. Uh, uh, gospa podpredsednica komisije, kolegice in kolegi. Lady Ashton, eh, podpirali vas bomo pri nadaljni izgradni eh, službi za zonanje delovanje eh, in to velja zlasti na področju opreme zastopstev, kajti sredstva so pičla in tu so potrebne še velike izboljšave. Prav tako moramo ugotoviti, da je pač to velik problem problem, eh, ko mora vsak eh, zunani minister svojo zastavico tekati naokrog, vendar pa ta vedenski vzorec eh, ne sme biti tak, da ne bi podzeli skupnih korakov. In to je naša naloga, to je tudi vaša naloga, da to uredite. Kaj ti to, kar je zapisano v Lizbonski pogodbi in tu gre za predstavitev treh stališč, vse to je treba Vzpostaviti na ta način, da se prevzame politično vodenje za to, da skupno stališče dobi eh, večjo vrednost in da je tako preprečljivo, da bodo druge dežele sledile. Eh, mislim, da je to zelo pomembno. Tu moramo eh, napredovati. Eh, zahvaljujem se vam, tudi gospe Albertini. Pooling and sharing bi morali oblikovati v leading pooling and sharing. To so tri stvari, ki jih potrebujemo. Imamo pa celo število malih točk, ki bi jih lahko oblikovali kot vprašanje. In Eh, ki seveda potrebujejo tudi delitev nalog. Kakšen je razvoj v Ukrajini? Ali imamo vojno med Azerbejdžanom in Armenijo? To so mm, potem še velika vprašanja eh, arabskega sveta, ki jih omenjajo kolegici in kolegi, kako se bomo eh, odzivali na stvari, ki po moje predstavljajo provokacijo, kako bomo ukrepali z opera sada in kako bomo hkrati poskrbeli za druge stvari, kako bomo mm, gledali na e, vprašanje e, Ašrafa. Tudi tu je treba najti razumne poti, da se razvijajo skupna stališča. Eh, in pomagali vam bomo pri vzpostavitvi službe za zunanje delovanje, vendar pa pričakujemo eh, tudi eh, vodstvo, ki bo omogočilo oblikovanje prepričljive politike v državah članicah pri tem kompliciranem konstruktu, kjer je potrebna samostojnost in potrebujemo dejansko ustrezno vodenje in pričakujemo tudi rezultate, ki so povezani z vodenjem službe za zunanje delovanje. Hvala. Hvala. Eh, poslanec Hivic, eno minuto in 30. Najlepša hvala. Rad bi čestital visoki predstavnici za osebne dosežke, ko je zahtevala pravico dogovora v imenu Evropske unije v OZN. Takrat, ko premišljujemo o naši skupni zunani in varnostni politiki, gre za eno najbolj velikopoteznih projektov v Evropski uniji, politika, ki jo morajo vsi naši partnerji spoštovati. Rad bi čestital visoki predstavnici za to, da je želela integrirati človekove pravice v trgovinsko politiko in da je želela doseči posebne rezultate mi pozivamo visoko predstavnico, da ustanovi generalni dekrat, eh, direktorat za človekove pravice in demokratizacijo. Ko pravi, da je odprava smrtne kazni njena osebna prioriteta, gre tudi za vprašanje, ki ga tukaj močno podpiramo podpiramo predsednika Albertinija, ko pravi, da mora Evropska unija od besed prejiti k dejanjem, ko gre za kršenje človekovih pravic. Podpiramo tudi gospoda Golterija, ki pravi, da ne smemo nikoli žrtovati vprašanja človekovih pravic. In pa tudi podpiramo vprašanje vračanja eh, davčnih sredstev palestincem. Torej, želimo videti čim več rezultatov na področju človekovih pravic in razvoj kulture človekovih pravic v celotni zunani politiki Evropske unije. Hvala. Eh, sedaj pa poslanka Jetenmaki za eno minuto. Hvala. Eh, dogodki v Severni Afriki so pokazali, eh, kako skupna zvonanja in varnostna politika šepa zahteve v Evropski uniji za spoštovanje človekovih pravic in demokracije. So videti kot eh, nekakšen donkihotski boj. Eh, če to primerjamo z donosno trgovino z orožjem evropskih držav. E, sedem od desetih trgovcev z orožjem so države EU. E, v Tunizijo, Bahrajno, Jemen in Sudan so, se, so prodajali to orožje. Gospa visoka predstavnica, kaj ni že skrajni čas Eh, da bi prepovedali eh, izvoz tega orožja kot eh, prioriteto EU. Za krizo, za nasedlost neke ladje ne moremo dolžiti samo kapitana, vendar pa ima tudi odgovornost. In mi od kapitana lahko pričakujemo, da podzame pobudo in da se tu angažira. Stevenson za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospa Eštonova, situacija v taboru Ašfra je še vedno zelo resna. Ravno sem se vrnil iz Bagdada, kjer sem vodil delegacijo poslancev pred Torej, izvedli smo pogovore s predsednikom Iraka in drugimi politiki. In seveda ne predlagam nobenih konkretnih rešitev za Ašraf. Potrebuje pa delovanje in sodelovanje Evropske unije, ZDA in Združenih narodov za to, da bi dosegli, da begunce iz Ašrafa razdelimo v države ZDA, Kanada, Evropska unija, Norveška ali drugot, kjer imajo kakršne koli stike ali družinske člane. To je edini način, da se zopet izognemo človeški katastrofi. Tudi tisti v Ašrafu se s tem strinjajo. Evropski parlament računa na vas, da izkoristite to priložnost, da rešite ne dolžna življenja in da preprečite pretekanje krvi. Hvala. Hvala, sedaj pa poslanec Campbell za eno minuto. Gospa predsedujoča, dan Evrope bi moral biti dan praznovanja evropske identitete, vendar pa ni bilo tako. Še vedno vidimo, da obstajajo nacionalne države, ki imajo nadnacionalno evropsko državo. To je v nasprotju uh, z našo pravico samo odločenja in da ne predajamo pristojnosti višjim oblastem. Prepoved preleta Libije kaže na takšen incident. Naše države članice so se dogovorile, da bodo spostavile prepoved, prepoved leta z strani nacionalnih držav. Medvladni NATO pa sedaj izvaja operacije. David Cameron je predlagal prepoved preleta, in katere države so nasprotovali temu. Tudi visoka predstavnica Eštonova je bila proti temu in to je imenovala dejanje iz obupa. Nacionalne države delujejo medvladno, nadnacionalne ustanove pa stvar samo komplicirajo. Hvala lepa. Eh, signora alto commissario spoštovana visoka predstavnika vaša naloga vaše delo je zelo težko in na svojih ramah morate nositi zelo težko breme in upam da boste lahko moj prispevek razumeli ne kot provokacijo, ampak samo kot prispevek k vašemu razmisleku. Na koncu naše razprave bomo glasovali o poročilu o vlogi eh, Evropske unije v večstranskih organizacijah. Pred dvega letoma eh, takrat, ko je potekal hearing, predn ste vi zasedli svoje mesto, sem postavil vprašanje o tem, ali bi Evropska unija lahko v Združenih narodih imela eh, svoj sedež. Takrat ste mi rekli, da še niste imeli dovolj časa, da bi pripravili odgovor na tašno vprašanje. Danes pa domnevam, da ste verjetno imeli dovolj časa, da bi o tem razmislili, gospa. 17. maja v Bagdadu Eh, bomo praznovali eh, dan eh, Iraka in Evrope. Prisotna bosta dva uradnika in ena veleposlanika. Tri ljudje tudi iz britanskega tabora bojo tam. Vem, da vi iščete sredstva, kako rešiti v situaciji in upam, torej v Bamasu je, da, da bo tam več predstavnikov Evropske unije to, kar se bo tam dogajalo v, eh, v primerjavi z Bagdado, zakaj je v Bamasu več ljudi kot v Bagdado? Ali ne bi bilo bolje biti v Bagdadu 17. maja, kajti takrat bomo podpisali prvi sporazum med EU in Irakom po paco Hazama. In mogoče bi tudi lahko rešili z vašimi ljudmi situacijo v taboru Ašraf. In gospa, eh, govorili ste že o koptih v Egiptu, ampak danes je to še vedno zelo zaskrbljujoča situacija v eh, času arabske pomladi in eh, v, vedno govorimo o konfliktu med ekstremisti, ampak kristjani so tisti, ki umirajo in eh, crkve so tiste, ki gorijo. Zakaj ne rečemo Bobu Bob? In zakaj ne povemo eh, jasno, da so eh, kopti obistvo eh, žrtve. Hvala lepa. Gospod Panceri, ena minuta, prosim. Hvala lepa. Nemiri so spremenili politično geografijo na južnih obalah Sredozemlja. Priča smo upanjem, priča smo negotovosti in to vse zahteva seveda tudi eh, ukrepanje znotraj zunanje politike EU. To pomeni, da moramo imeti usklajeno in eh, konsolidirano zunanjo politiko, tako da se bomo znali soočiti z zapleteno prihodnostjo, ki bo spremenila mednarodne odnose in ki bo spremenila tudi svet, kar zadeva strateške položaje držav, kot so Kitajska, Rusija, ZDA. Istočasno bo eh, do svoj eh, vpliv imele, imele tudi sorovine oziroma pomankanje le teh. Včasih se zdi, da Evropa ni dobro pripravljena na te nove spremembe. Mislim, da prepočasi ukrepamo. Nobenega bistvenega napredka ni videti in vidimo, da eh, sprejemate določene ukrepe, eh, da služba za zunanje politično delovanje sprejema ukrepa ampak po drugi strani pa vidimo, da bivše vele sile tudi eh, ukrepajo in eh, ne delegirajo pristojnosti EU. Obrnilo, obrnimo stran, igrate pomembno vlogo in zagotovimo, da boste do konca to dobro upravljali, kajti zmanjkuje nam časa. Kolegas, quiero, quiero señalarles a usted. Najlepša hvala. Rad bi vas opozoril na to, da imamo veliko kolegov na seznamu govornikov in ne bi se radi znašli v situaciji, kot se ponavadi zgodi, da zadnjih 15 minut ne bomo slišali ničesar, kar govorijo govorniki, ne tisti, ki se bodo odzvali na naše govore zaradi glasovanj, ki potekajo poznaj. Zato vas prosim, da se držite časovne omejitve. Gospod Kacin. Vi, gospa Ashton, eh, poosebljate eh, politične ambicije Evropske unije v skupni zunanji in varnostni politiki. Prosim vas, da osebno čimprej obiščete tudi Irak. Eh, potrebno vas je videti v Bagdadu, pa tudi v Kurdistanu. Američani od tam odhajajo pred koncem leta, nastaja velika praznina evropske unije pa tam ni oziroma imamo tam tako malo diplomatov da niso opazni in ne morejo biti opazni. v iraku si želijo naše in vaše osebne navzočnosti želijo si političnega sodelovanja in želijo si gospodarskega sodelovanja. rad bi pohvalil vašo današnjo izjavo o bosni in hercegovini lepo ste povedali a še vedno niste imenovali vodjo delegacije v sarajevu. neimenovanje vodje delegacije je izgovor za mnoge ki destabilizirajo bosno in hercegovino od znotraj in od zunaj in imenovanje vodje delegacije bi temu napravilo konec. pani przewodnicząca! Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča. Visoka predstavnika. Evropa se trenutno sooča z dvema problemoma. Najprej je tu nova vizija sosedske politike. Pred nedavnim sem bil v Tuniziji in vem, da eh, tam veliko pričakujejo od Evropske unije. V stalnem stiku sem tudi z Ukrajino in vem, da tam pričakujejo še več, pričakujejo več možnosti. Želijo narediti več skupaj z Evropo. Ne bi smeli biti sebični. In vem, gospa visoka predstavnika, vi ste samo ena oseba in drugi eh, odločajo stvari v vašem imenu včasih. Včasih se nam zdi, da kot smo kot otroci. En dan nas zanima Belorusija, drugi dan smo že pozabili na Belorusijo, pa nas začenja zanimati Severna Afrika. In vi, eh, gospa visoka predstavnica, ste pokazali, da ste močna oseba in lahko eh, prevzamete vodstvo, lahko zagotovite, da bomo imeli eh, skladno, dosledno in drzno zunanjo politično vizijo. Ne smemo se obnašati kot stari Rim, ki je branil eh, svoje meje samo ob eni reki. Nutoš. Najlepša hvala. Gospod Servolski ima besedo za dve minute. Lady Ashton, atrocities. Lady Ashton. Grozote se dogajajo v taboru Ašraf, to seveda obsojamo in smo globoko zaskrbljeni nad tem. Ampak moje vprašanje je, kakšne instrumente pa uporabljamo poleg besed? Ali razmišljamo o trgovskih ukrepih, ukrepih pomoči ali, sploh, eh, ali u, razmišljamo sploh o kakih ukrepih, eh, ki bi eh, bili več kot pa samo besede? Mislimo, da je to najpomembnejši del vašega resorja. Kajte, če bomo, uspeli, eh, če bomo ne uspeli na tem področju, bomo eh, ne uspeli z vso svojo politiko. Potem je tu še eh, južno sosedstvo in eh, vzhodno sosedstvo in to, kar se dogaja tu, nas je vse presenetilo. Kje je naš eh, terminski načrt? Čas je ključnega pomena v tej politiki in časa ni veliko. Eh, v eh, naši sosedski politiki vedno zaostajamo za eh, dogodki. In eh, tretjič se je že zgodilo, da je prišlo do zamud eh, z eh, peer reviewjem. Zunanja politika pomeni ukrepati tako, da se spremeni eh, dejansko stanje. To ne, eh, zunanja politika ne pomeni samo besed. Moramo uporabljati realne, trde instrumente za to, da bi spremenili stvari v Libiji, Siriji, v Ašrafu in Belorusiji. Če bomo čakali eh, dovoljenje od zunanjih ministrov za ukrepanje, kar je sicer vaša doktrina, je to narobe na tak način bo naša zunanja politika se morala spustiti na najnižji skupni imenovalec in želimo, da bo visoka predstavnica vodila, ne pa sledila. Naša razprava ima dve slabosti. Često se zadovoljimo že s tem, da obsojamo določene dogodke, da eh, sprejemamo določene prepovedi izdaje vizumom, eh, istočasno uh, skušamo zagotoviti več denarja, da uh, si pomirimo vest, ampak veliko arabskega denarja pa se ne investira v demokracijo in napredek. Najlepša hvala, gospod Serž Volski. Besedo ima kolega Rovček eno minuto. Madame Ashton, dámy a pánové, pro bezpečnost a stabilitu v Evropě je extrémně. Spoštovane gospe in gospodje, gospa Ešton, za varnost in stabilnost v Evropi je razvoj v Severni Afriki in na Bližnem shodu izredno pomemben. Eh, arabska in muslimanska ljudstva doživljajo proces politične in demokratične emancipacije. To je tako imenovana arabska praška pomlad, eh, Egipt, Jemen, Sirija, vse do Bahrajna. Te države zahtevajo več demokracije, več svobode, več človekovih pravic na, v političnem in varnostnem interesu Evrope je vse to, hkrati pa je to tudi moralna dožnost naprav našim eh, arabskim prijateljem, da jim pomagamo po svojih najboljših eh, močeh, kajti vrednote, za katere se zauzemajo, so tudi naše vrednote. In eh, uspešno koriščenje teh vrednot lahko prispeva k stabilnosti, prosperiteti in svobodi. Eh, naša pomoč pa ne bi smela pomeniti umešavanja. Menim, eh, da v pravni državi, v demokratični državi, da mora to vse biti v rokah eh, arabskih držav. Samo na ta način se lahko ta ljudstva in družbe razvijajo naprej. Najlepša hvala, gospa Omen Rojten, da je minuto. Uh, Gospa predsedujoča, spoštovana gospo Ešten, drage eh, kolegice in kolegi. Gospa Ešten, najprej vam čestitam k uspehu. Eh, ki ste ga dosegli v New Yorku. Zelo dobro je, eh, da se je glas EU eh, pri Združenih narodih okrepil. Postavljam pa si naslednje vprašanje. Kakšno izjavo imate za generalno skupščino in kako lahko EU govori skupnim glasom, ne da bi to bil najmanjši skupni imenovalec? In tako, kot so vprašali že drugi, kako bo ta izjava potem predstavljena tudi v prakso? Lady Ashton, smo pred velikimi izzivi, na katere se moramo odzivati, ne samo v Bahrajnu, Jemnu, eh, Iraku ali pa v Armeniji. Zlasti uh, Eh, tudi eh, v neposrednem soseščini. Eh, Belarusija, Sirija, Egipt in tako naprej. In ti izzivi so popolnoma konkretne narave. Vojna, nasilje, zoper verske manjšine, tokovi beguncev v smeri proti Evropi. In mm, postopoma se sedaj začenja vzpostavljati pravna država in demokracija. In vi ste tako rekoč naša galjonska podoba in nikakor si ne moremo privoščiti kot Evropska unija, eh, da bi se tu eh, fragmentirali in da bi capljali za razvojem. Vi imate zelo odločilno vlogo, formalno in neformalno, eh, za kulisami pa tudi v sejnih dvoranah. Seveda je to ehm, zelo občutljiva hoja, vendar pa vas mi kot Evropski parlament lahko podpiramo pri eh, tem, da se eh, skupen pristop izplača. Zelo pomembna je koherentna zunanja politika eh, in tudi zelo pomembno je imeti jasnega sogovornika. Mi moramo izbrati najboljše ljudi za službo za zonane delovanje in uveljaviti evropska stališča in zastopati naše državljane skratka napraviti več, naprimer v Siriji, eh, eh, in ne zadovolite se s polovičnimi rešitvami. Gospa Kopa za eno minuto. Kiri Ashton, simera se zitame ta korifeja temata so domen. Gospa Ashton, gospe in gospodje, govorimo o bistvenih temah eh, zonanje politike in imamo tri eh, pomembna besedila. Eh, Evropskega parlamenta glede vloge EU v svetu. Vprašanje, ki se postavlja vsem, je naslednje. Ali dejansko že obstaja prava skupna zunanja in varnostna politika v preteklem desetletju? Eh, smo eh, zabeležili bistven razvoj v arabskih državah. Mi smo bili zelo zadržani, tako rekoč brez besed. Eh, pri sprejemu resolucije 1973 v varnostnem svetu zoper Libijo države članice niso imele enotnega stališča. Sprašujem se, kako bo to izgledalo pri Siriji. Vprašanje je verjetno že urejeno. Eh, pričakovanja um, skozi pogodbo iz eh, Lizbone so um, bila ogromna, vendar pa se zdi, da temu nismo dorasli. Sedaj se tu zasledujejo osebne strategije pri sprejemanju odločitev in uh, tu smo zopet izgubili bitko. Hvala lepa, gospod Kopa. Besedo ima gospod Galer, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči, zaradi obžalovanja. Eh, vrednega nenotnega nastopa posameznih vlad eh, pri aktualnih dogodkih, delim mnenje kolegov, eh, pa tudi vaš poziv, gospa Ešten, da moramo debato razširiti na nacionalne vlade in sicer usmerjeno glede vprašanja, kakšno nacionalno prednost pričakuješ ti vlada A in B od svojega enostranskega stališča oziroma blokiranja odločitve. Katera prednost je tista, ki bi jo morali vrednotiti više kot pa tisto, kar bi dosegli skupnim delovanjem Unije? Eh, na ta način bi eh, verjetno prišli pod pritisk pri marsikateri vladi, vendar pa sem prepričan, da se hajamo v procesu, ko se lahko boleče naučimo iz napak. In tudi finančna in dožniška kriza ima zelo zdravilen učinek, zlasti tudi pri skupni zunanji varnosti politiki. Govore je bilo o pooling in sharingu. Eh, in sicer eh, je bilo predloženih 300 projektov na tem področju. Moje vprašanje je, kako boste sedaj ravnali s tem, ali obstajajo kakršnakoli razmišljanja, eh, da bi delali za to inicijativo, ki do sedaj še ni bila aktivirana. Ali boste obrambno agencijo in vojaški štab postavili v center te pobude. Kolega Bitikov je navedel štiri prioritete za naslednje leto, s katerimi se v bistvu strinjam. Eh, Evropski parlament je že večkrat zahteval izdelavo bele knjige o zunanji varnosti politiki. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Ali ste pripravljeni obstoječe delovne enote vaše službe, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, združiti v eno enoto, ki eh, bi jo lahko značevali kot operativni glavni štab? Hvala. Najlepša hvala, Mihajl. Sedaj pa ima besedo gospod Janis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rad čestital gospej Ashton za opravljeno delo. Dovolite mi, da vas primerjam z marljivo mravljico, ki postopoma pride do rezultatov, medtem ko murniki so države članice lepo mirno spijo in gledajo. Politične skupine skupaj z mojo so že izrazile stališča, s katerimi se strinjam. Rad bi opozoril samo na to, da obstaja na tem področju nekaj elementov, na katerih se lahko naslonimo. Prvo je javno mnenje državljanov. 65 oziroma 70 odstotkov se strinja skupno varnostno in zunanje politiko. In kot drugo imamo Evropski parlament, kjer imamo zelo eh, malo manjšino euroskeptikov, drugače pa mi podpiramo vaše dejavnosti in skupno zunanje varnostno politiko. In eh, tretjič imamo evropske države članice, ki so bolj federalistično smirjene. Zato vas. Prosimo, da se z njimi povežete. Predsedajoči je prekinil govornika. Sedaj pa ima besedo Mijan Mon za eno minuto in pol. Se opravičujem, vendar pa je vaš čas potekal. <clears throat> Gospod Mijan Mon, najlepša hvala. Rad bi najprej povdaril, da bi si želel ločene razprave, kajti gre za ločene teme. Po drugi strani pa bi rad povedal, da skupaj z gospodom Salafranko obžalujem smrt kubanskega disidenta. Že vrsto let se trudimo pri našem delu in finančna gospodarska kriza je požrla večji del naše pozornosti. Vendar pa sredozemlje in tudi druge regije ne morejo čakati na naše ukrepe, kaj ti dogodki v arabskem svetu so res nujni in zahtevajo naš odziv. Rad bi čestital gospe Ashton, da je dosegla močnejši glas Evropske unije v, na generalni skupščini z OZE 1 vendar pa obstaja nekaj dvomov v zvezi z vlogo Evropske unije na svetu in drugod po, po drugih regijah. Vendar pa vse kaže na to, da obstaja kar nekaj ovir za učinkovito skupno zunanjo in varnostno politiko. Vi, gospa Ashton in gospod Van Rompuy, imata pred seboj zelo težko nalogo, da prepričata državo članico, da skupaj delujejo na področju skupne zunanje in varnostne politike. Torej, vi dva morata spodbujati razvoj te politike z novimi inštrumenti, ki smo jih dobili na voljo z Lisbonsko pogodbo. Najlepša hvala, gospod Mijan. Sedaj pa gospod Civic, eno minuto. Pani, eh, Hvala lepa, gospa visoka predstavnika. Mislim, da se moramo nehati prituževati in govoriti, da ni nobene skupne evropske zunanje politike. Včasih je, včasih ni, ker zadeva sosedsko politiko, lahko rečemo, da jo imamo. V Severni Afriki so države na izjemen način. se angažirale. In situacija je sedaj taka, da je politika Zahoda oziroma na Zahodu bila diskreditirana, na Vzhodu imamo pa več kredibilnosti. Ko govorimo o obramni politiki, nad Libijo je 60 eh, letal Evrope. Če Eh, američani ne bi intervenirali na samem začetku, mislim, da ne bi bilo nobenega učinka. Včasih torej govorimo o pomankanju eh, politike, vendar pa potrebujemo skupno vojsko, če ni skupne vojske, ni skupne politike. Senjor. Hvala lepa, gospod Sivjec. Sedaj pa gospod Danšov, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa visoka predstavnika. Libijska kriza je ponovno eh, pokazala, kako kako eh, veliko težav ima Evropska eh, unija tako na politični kot na diplomatični ravni. Tudi eh, politične volje ni bilo na ravni EU, čeprav nas je veliko, ki mislimo, da bi lahko bili na bolj eh, energičen način ukrepali. Tudi nekatere države članice nosijo veliko odgovornost eh, zato, da nimamo eh, skladne in dosledne politike. Eh, medtem, ko so pa američani računali na Evropo, da bo okrepala, vedeti moramo, kaj se je dogajalo na strateški ravni. Zaradi teh strateških sprememb se ne smemo odreči skupne obramne in varnostne politike, ki jo določa tudi Lizbonska eh, pogodba in katere ste vi, gospa visoka predstavnica, predstavnica in pa tudi motivator ministrka. Veliko mednarodnih kriz je, e, strateška vloga Amerike, to vse zahteva od nas, da vzamemo osodo v svoje roke. Napram teh e, krizam se ne smemo zadovoljiti s tem, da bomo ključ postili v rokah e, prijateljev iz ZDA in z NATO. Niti američani, niti NATO niso mogli ustaviti vojne med Rusijo in Gruzijo in niti oni ne bodo sami mogli rešiti problemov danes. V Libiji niso ZDA tiste, ki bi želele biti v prvi vrsti in minimalistično angažiranje NATO ne zadošča. Gospa visoka predstavništva, ta uh, skupna varnostna izunjena politika ni samo uh, nekaj, kar smo končno dobili, uh, kar smo si želeli, ni nekaj, kar uh, vsebuje pogodba, ampak je to, kar moramo imeti. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Danžon. Sedaj pa ima besedo gospod Kovačev in minuto in pol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 Eh, mora zaradi tega udariti s pestjo po mizi, če je to potrebno, eh, in od držav članic zahtevati, da zauzamejo jasna stališča. Eh, potrebujemo močno evropsko diplomacijo, potrebujemo učinkovite vojaške in civilne operativne sile. Samo tako bomo lahko uspešni. Eh, in imeli odločen eh, vpliv na svetovno politiko. Eh, skupno EU stališče bo koristno tako za NATO kot tudi za ZDA. In to velja za katerikoli konflikt, ki izbruhne kjerkoli v svetu. Eh, skupno koriščenje resursov in izdelava skupne strategije na področju varnostne in, zona, in eh, obramne politike je srednjega pomena. Zaradi tega moramo najti za to možnosti, ki bodo zagotovile, da se bodo izmenjavale informacije. Eh, države članice mora jo učinkovito izmenjavati informacije za službo za zonanje delovanje. Evropska unija mora eh, sicer poseči po drugih možnosti, vkolikor to ne bi bilo uspešno. Eh, gospa eh, Ashton od drugih držav članice, članic morate zahtevati readmission dogovore, zahtevati morate, da to bolje uveljavljajo. Hvala. Gracias, kolega. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Peter Le, eno minuto in pol. Spoštovana gospa Ešton, dragi kolegi, na zonanje političnem in varnostnem področju lahko pričakujemo prihodnje samo še več izzivov, zato je povdarek na verodostojnosti še pomembnejši. Brez nje ne moremo biti učinkoviti. Verodostojnost pomeni najprej skladnost z našimi vrednotami in načeli. Strinjam se z vami, gospa Eštonova, da ne smemo pozabiti, iz česa se je Evropska zveza začela pred davnimi leti je postavila človeka v sredino izražajmo spoštovanje človekovega dostojanstva in vseh identitet in prispevajmo več k medkulturnemu dialogu. <clears throat> svet pričakuje močnejšo vlogo evropske zveze ne sedemindvajset zunanjih politik. več enotnosti ne pomeni da ukinjamo različnost. za konec bi rad izpostavil tri zadeve prvič nujna je deblokada v bosni in hercegovini sicer lahko pride do novega izbruha nasilja drugič nujno je treba najti pot v enoten in strateški odnos do turčije o kateri danes skorajda ni bilo govora tretjič vesel sem vaše odločnosti glede taborišča ashraf naš glas proti nasilju nad civilisti mora biti tu in povsod po svetu jasen in odločen hvala lepa Sedaj pa ima besedo gospod Vidal Kvadra za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 29. juli 2009. Iraške enote so udrle v Ašraf in ubile 11 oseb. 8. aprila je umrlo 35 oseb. Vi, gospa Eštonova, ste bili opozorjeni strani poslancev Evropskega parlamenta glede tega, da bo prišlo do tega zadnjega masakra. Zato še enkrat opozarjamo na to. Mesece ste ignorirali naša opozorila in ste ukrepali šele po katastrofi. Bolje pozno kot nikoli, vendar pa bo naslednji masaker pomenil prelivanje krvi, če ne boste ukrepali in postavili to humanitarno krizo med najpomembnejše prioritete. Seveda obstaja rešitev, gospod Stevenson jo je že razložil, pričakujemo od vas ukrepanje, odločno ukrepanje in da boste izpolnili vaše obveze. 3400 oseb, ki so obkroženi eh, stanki in obkoljeni čakajo na našo pomoč. Evropski parlament bo storil vse, kar lahko. Zato prosimo tudi vas, da vi pokažete enako zanimanje in prizadevanje za reševanje teh življenj. Če boste to storili, bomo na vaši strani, drugače pa bo poračunala z vami eh, vaša vest in tudi mi v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Dominik Boris. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropska unija se je končno odločila za sankcije proti Sirijo, vendar pa žal je izgleda to naredila s tresočo roko in se pred tem skrbno eh, izogibala temu, da bi postavljala pod vprašanj eh, vodstvo sirijskega režima. In to pomankanje jasnosti in odločnosti seveda Eh, drugi razumejo kot neke vrste opustitev, kot neke eh, vrste dopuščanje eh, predsedniku, da nadaljuje z represijo. Ta represija je tako krivta, da si ne moramo niti za trenutek predstavljati, da istočasno je lahko Sirija izvoljena za to, da sedi v svetu za človekove pravice Združenih narodov. Medtem ko danes sirski organi zavračajo prisotnost opazovalcev eh, Združenih narodov, eh, da, preprečujejo njihov dostop do Arasa, ki je ostalo mesto brez obrambe. In eh, mislim, da je seder Sirije v svetu za človekove pravice žalitev za žrtve in za njihove družine. To je spodbuda temu režimu, da še naprej uporablja brutalno silo proti svojim ljudi. Eh, zaničujoč vse vrednote, eh, katere brani eh, svet za človekove pravice. Gospa visoka predstavnica, kakšne diplomatske eh, ukrepe predvidevate, da bi se temu izognili? Najlepša hvala, s tem smo zaključili seznam govornikov in gremo na sklop Catch DI, pritegnite pozornost predsedojočega. 24 poslance prosilo za besedo. Desetim bomo dali besedo, če prav predsedstvo priporoča pet govornikov. Zato vas prosim, da se držite ene minute časovne omejitve. Prva ima besedo gospa Ibris Agič. Eftersom jaz bara ha, harajo. Eftersom jaz bara har en minut. Sem tukaj, ker imam samo eno minuto. Bom zelo kratka. Dva kolega sta že omenila dejstvo, da se situacija na eh, Bližnjem vzhodu zelo spreminja. Glede. Eh, no, moje vprašanje se nanaša na Azerbajdžan in Armenijo. Ali veste, kaj se tam dogaja? Ali delate kaj, s čimer bi lahko preprečili poslabšanje konflikta tudi eh, na zasedenih ozemljih Gruzije. Bom poslala pisan, eh, vprašanje tudi v pismu. Ana Gomes. Hvala lepa. Besedo ima gospa Ana Gomes. To be a force for law and human security. Kako smo lahko močna sila, če ne identificiramo odgovornih za smrti v sredozemlju? Eh, Lady Ashton. Na seznam eh, kriminalcev je treba vključiti tudi tiste, katerim je treba suditi na mednarodnem kazenskem sodišču za opresijo proti ljudi. V Libiji bi že EUFOR moral biti prisoten, ne samo zato, da bi zagotavljal humanitarno pomoč, ampak zato, da bi izvajal tudi prepoved uvoza eh, v, eh, orožja, kar je predlagal ta parlament. In zato ne potrebujemo nobene dodatne rezolucije Združenih narodov. Potrebujemo samo politično voljo držav članic. Če boste vi sprejeli pobudo in če boste vlade soočili za njihovo odgovornostjo, vas bo ta parlament parlament eh, podprl. Glede na. Gomez, you... Hvala lepa, gospa Gomeš. Besedo ima gospa Prvanova. Gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi, ne mir v Severni Afriki in eh, Bližnjem shodu zahteva odločnejšo vlogo Evropske unije. Eh, v teh regijah. Eh, kar zadeva drugo flotilo v Gazi. Vsi se eh, spominjamo tega, kar se je zgodilo s prvo flotilo in vsi se spominjamo tudi posledic na mirovni eh, proces. Kot ste omenili, dvomite, da bi nove pobude se lahko končale bolj pozitivno. Gospa visoka predstavnica, zato imam naslednjo vprašanje. Ali lahko poveste, kakšne so zadnje informacije o humanitarnih potrebah v Gazi in kakšna podpora, kakšna pomoč trenutno po, eh, prihaja iz eh, Izraela in Egipta oziroma ali je mogoče, da sploh prihaja in ali se nam eh, ravate pogajati z ustreznimi organi za to, da bi lahko eh, pri, pomagali Eh, tudi k doseganju bolj odgovornega eh, rezultata. Hautala. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Hautala. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Visoka predstavnica Ashtonova, slišali ste, da mi popolnoma podpiramo vašo vlogo in da vas pozivame, pozivamo k pobudi v službi za zunanje dejavnosti. Zanima nas, eh, kdo blokira naše skupne, skupna prizadevanja. Moj predlog je, da glede na to, da vi sedaj vzpostavljate pravila o dostopu do informacij, dokumentov, vas prosim, da posodobite ta organ, to inštitucijo, da bodo naši državljani imeli dostop do dokumentov in informacij za to, da ne bo šlo za oko stenelo diplomatsko zadevo, ki deluje za zaprtimi vrati. Najlepša hvala, gospa Hautala. Sedaj pa ima besedo gospod Vandalen. Mevrouw Esten, we zien in het Midden-Oosten een grote bedreiging. Mm, kar zadeva, Bližni Oshod. Uh, Eh, tu obstajajo velike grožnje. Eh, strukturna zaostalost, diskriminacija kristijanov v islamskih državah eh, in krščanska skupnost v Iraku se je že zmanjšala na polovico. V Egiptu se zaznamuje takšen razvoj. Prastara koptska skupnost je predmet atentatov. Eh, dnevno jo šikanirajo eh, in zgraditi nove kirhe, cerkve je tako rekoč nemogoče. Februarja smo sprejeli 60 koptov eh, in podali so pravzaprav predlog za pomoč. Gospa Ešten, ali kopti uživajo prioriteto v vaši politiki? Sistematično diskriminacijo je treba končati. Eh, sicer pa smo vas eh, prosili, da oblikujete strategijo svobodne veroizpovedi. Ali to lahko realizirate? Hvala za vašo potrpljenje. Gospa Figueiredo. Obrigada, gospod predsednik. Eh, hvala, predsedujoči. Skup, na eh, zunanje in varnostna politika je pravzaprav politika eh, obrambe geostrateških eh, interesov. To se pravzaprav sklada s tem, kar želijo tudi ZDE. A in to, kar je nekoliko v ozadju, pa je pomoč in sodelovanje. In običajno dejansko beležimo katastrofalne rezultate Palestina, Irak, pa tudi drugot. Uh, dejansko imamo eh, politiko, ki jo merimo z različnimi vatli. Eh, tu se zastopajo eh, ekonomski in obroževalni interesi evropskih podjetij, ogromno orožja se prodaja diktatorjem, ki potem uporabljajo to orožje za to, da zatirajo svoje in sosednja ljudstva. Tu imamo centralno vprašanje v tej debati. Ali je dejansko mogoče spostaviti jasnost, govoriti za jasnimi besedami, kar zadeva izvoz orožja? Govornica je prekinjena. Gospa Figerjeta, vaš čas je potekal. Sedaj pa ima besedo gospod Paška. Ďakujem za slovo. Vážená pani baronesa Eštonová, všetkým nám je jasné, že krátko po vytvorení. Najlepša hvala, gospa Ešton. Vsi razumemo, da tako kmalo potem, ko ste začeli z um, vašim novim delom, ne moremo pričakovati, da vi pošiljate vaše delegacije posod po svetu. Lahko pa pričakujemo od vas, da se pogajate na tistih področjih, kjer Evropska unija lahko koristna preko svojega političnega vpliva. Eden od ključnih vprašanj, ki zelo zanima Evropsko unijo, je področje, kjer bi pogajanja lahko bila uspešno vprašanje Cipra, kjer tursk, turška vojska okupira del države. Turčija si želi vstopiti v Evropsko unijo. Glede na to, da gre za vprašanje, kjer je Evropska unija upletena, lahko uporabite vse vsa, vse instrumente, ki, ki jih imate na voljo. Hvala lepa, gospod Prons. Očitno je, da skupna zunanja in varnostna politika deluje v imenu nadnacionalne države in ignorira nacionalne države in jim odreka pravico do suverenosti. Evropska unija seveda ima prav, ko se želi izogniti vojnam, vendar pa mislim, da odpoved suverenosti ni mm, razlog, da bi samo tako lahko uspeli. Agresivne vojne, kamor si Evropska unija ne želi posegati Evropske države ravno tako, je treba pač eh, preprečiti za vsako ceno. Evropska unija želi širiti naše vrednote povsod drugod. Mi se moramo izogniti temu, da bi postali mm, cilj priseljencev drugod po svetu. Mi moramo poskrbeti za blaginjo v teh državah. Hvala lepa. Gospod Skurila ima besedo. Grazie Presidente. Eh, io volevo intervenire per. Hvala predsedojoči in sicer eh, se oglašam eh, za to, da eh, povem, da se moramo eh, zahvaliti gospe Ešten in za današnja poročila, vendar pa javno mnenje nima vtisa, da bi EU bila zelo prezentna v zonani politiki, kot je bila danes opisana v različnih prispevkov kolegic in kolegov. Vse to je šele na začetku. Uh, V preteklih dnevih je to znova postalo jasno. EU ne sme biti odsotna, kar zadeva prizadevanja v taboru Ašram. E, gre za narodno prav, e, mednarodno pravna stališča in za humanitarna vprašanja. Tu moramo ukrepati tudi v Siriji. Sirija doživlja ta hip dramatično situacijo e, človekove pravice.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 Ankara izvaja vedno bolj aktivno zunanjo politiko in to predstavlja nove izzive in priložnosti za evropsko zunanjo politiko. Gospa visoka predstavnica, mislim, da je nujno, da vzpostavimo institucioniran dialog o ključnih vprašanjih, kot je energetska politika, stabilnost na Zahodnem Balkanu, v Južnem Kaukazu, iransko jedrsko orožje in pa demokratizacije na Bližnem shodu. Turčija lahko tukaj odigra konstruktivno vlogo, da pomaga Evropsko unijo, da konsolidira demokratične procese na Bližnem vzhodu. Takšen dialog pa ne sme nadomestiti, ampak samo dopolniti eh, pristop Turčije k Evropski uniji. Najlepša hvala, Boris. S tem smo dali besedo desetim kolegom in se opravičujem 14 ostalom, eh, ostalim poslancem, ki niso dobili besede. Nažalost je čas omejen. Sedaj bomo dali besedo gospodu Albertiniju, ki ima na voljo dve minuti v vlogi pročevalca. Predsednik, v prvem prispevku sem imel eh, štiri minute, zdaj pa eh, želim uh, Eh, izkoristiti možnost za zaključno izjavo. Res je, imate štiri minute, uporabili ste dve minuti, torej imate še dve minuti na voljo. Štiri minute imate na voljo. Torej, pri prvem prispevku sem uh, govoril dve minuti, čeprav sem imel štiri. Ne, ne, ne. Gospod Albertini, štiri minute skupaj Štiri minute skupaj imate na voljo, dve minuti ste že porabili. Seveda bomo prožni, vendar pa ne želim, da bi prišlo do situacije, kjer vas ne bi slišali. Kaj ti, če potegnemo za pet minut, vas nihče ne bo slišal? 4 plus 2. Eh, šest minut sem imel, štiri plus dva. Skratka, ne uspem povedati tega, kar želim povedati v dveh minutah, zato se odpovedujem. Najlepša hvala, gospod Albertini. Žal nam je, da vam ne bomo prisluhnili. Gospod Gualtieri ima besed dve minuti. No ne slišim vas, se pravi čujem. Gospod De Rosa, ne slišim. No le oigo, no, no, no funciona, ahora sí funciona mikrofon ne deluje, lahko še enkrat. Mikrofon nikoli ne deluje, ko pritisnem na gumb. Lahko prosim za Albertinevi dve minuti, prosim. Gualtieri por dos minutos. Gospod Gualtieri ima besedo dve minuti. Eh, hvala, predsedujoči. Mislim, da ima predsednik Albertini prav, eh, kaj ti štiri minute ima na voljo v prvem delu in dve v drugem. Eh, tako da bi pravzaprav moral imeti te svoje štiri minute. No, ampak eh, kar zadeva moj prispevek, eh, želim reči, da je to bila zelo pomembna debata, ki kaže na to, da je parlament združen, da je pripravljen ponuditi svojo pomoč zunanjemu delevanju, ki bi bilo koherentno in uspešno. Skratka. Uh ne gre samo za uh, omejitve um, delovanja, kar smo slišali v preteklosti, ampak podani so bili tudi konstruktivni predlogi. Uh, Eh, nudimo nekakšno strateško partnerstvo med eh, parlamentom in drugimi organi, zato da bi povečali verodostojnost eh, skupne zonanje in varnostne politike. To nudi nove možnosti in bi morali izkoristiti integriran pristop, ki daje nove možnosti. In potrebujemo tudi podporo parlamenta, kajti imamo zelo pomembna zakonodajna eh, in proračunska pooblastila. In to je pomembno tudi v medparlamentarnem sodelovanju. To mora biti upoštevano. Dejansko bi morali izkoristiti možnost, ki jo nudi pogodba. Eh, zlasti člen 44. Eh, kjer gre za to, da se določene naloge prenesejo na države članice v okviru, ki ga poda EU. Eh, to je nekaj drugega kot pa eh, renacionalizacija. Opirati se moramo na obstoječe strukture službe za zonanje delovanje, izkoristiti um, to, kar je na voljo in preuzeti vodilno vlogo. Hvala za prizadevanja visoki predstavnici. In rekli smo, da tudi mala skupina lahko doseže veliko. Evropa pa je velika civilna moć ki mora zadostiti tej odgovornosti. Hvala, gospod Albertini. Najlepša hvala. Torej, informiral sem se o tem, zakaj gre. Imeli ste v resnici 4 eh, minute in 2 minute v drugem delu. Govorili ste 3 minute, zato vam ostaja še 3 minute. Prosim, izvolite. V Eh, Teko zaslišanja v Afetu je kolega postavil vprašanje visoki predstavnici, podpredsednici in je sicer rekel, ko so Kissingerja eh, kritizirali eh, zaradi ravnanja ZDA, potem je odgovoril Eh, da v EU ni zunanjega ministra, da ni telefonskega eh, partnerja, sogovornika, ki bi ga lahko poklical. Temu danes sicer ni tako. Eh, vendar pa je bil vaš odgovor zelo britanski. Rekli ste, no to sem jaz, sicer se ne imenujete zonanja ministrica, ampak kljub temu sedaj obstaja telefon, eh, nekdo se odziva na ta eh, telefon, na ena je britansko stališče, na eh, dve francosko, na tri nemško, če pokličemo in pritisnemo na te tipke. Slišali ste naše prispevke in mislim, da bi to sporočilo moralo biti jasno dejansko uh, imate več glasov, če prisluhnete tudi nam, parlamentu, kaj ti skupaj želimo oblikovati evropsko politiko, ne samo politiko držav člani, zato je pristojen svet. Prav tako ne želimo politike komisije. In um, zelo bi mi bilo všeč, če bi obstajal še tretji kraj, kjer bi se upošteval še ta tretji element. Eh, kajti vi ste praktično svet in komisija, hkrati pa je tukaj tudi parlament in iz tega izhaja politična legitimacija. Iz tega izhaja kontrola eh, strani državljanov, ki je potrebna in ki poteka preko Evropskega parlamenta. In to bo prav gotovo prispevalo k okrepiti vaše vloge. Eh, hvala in mislim, da sem prihranil nekaj časa za govor. Najlepša hvala za ta govor. Sedaj pa ima besedo gospa Moniz, dve minuti, poročevalka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. O taboru Ašrafu ne moremo storiti drugega, kot da se pridružimo vsem obsodbam zaradi kratenja človekovih pravic, vendar pa ne moremo mešati tega um, z politično podporo v tej regiji. V Iranu obstaja demokratični proces demokratizacije, kjer sodelujejo zeleni in ne smemo mešati teh dveh zadev. Torej, po eni strani obsojamo kratenje človekovih pravic, istočasno pa podpiramo to skupino. Rada bi prosila, gospod visoko predstavnico, ko se začne z preiskavami v tabor, taboru Ašraf, bi prosila, da preverite tudi zločine, ki jih izvajo mučahedini proti državljanov, o čemer pričajo poročila organizacije kot je Human Rights Watch. Rada bi prosila tudi gospod Ashton, da se še posebej osredotoči na šesto točko, kjer se poziva k temu, da se izvede belo knjigo o strateškem pristopu Evropske unije v zvezi z mednarodnimi organizacijami v letu 2020. Rada bi se zahvalila za vse poročevalce v Senci za sodelovanje pri oblikovanju in pisanju tega poročila. Rada bi izrazila tudi obžalevanje da zaradi političnih interesov nisem mogla omeniti v poročilu akademsko organizacijo, ki je izdelala študijo, ki smo jo uporabili tudi pri tem poročilu. Gre za alternativno organizacijo, ki je pripravila zelo dobro podporo za to, da sem lahko sodelovala skupaj z poročevalci v Senci in sekretarjatom za pripravo tega poročila s čimer bomo lahko ponovno premislili o vlogi Evropske unije v mednarodnih organizacijah. Najlepša hvala, gospa Moniz. Rada, rad bi povedal eh, gospodu Stevensonu, da v tej razpravi ne bomo uporabljali modrih kartic, to smo se odločili že pred to razpravo, zato da bomo, bomo lahko zaključili to razpravo. In sedaj damo besedo naši dragi prijateljici gospej Ashton, da se lahko odzove na vse te prispevke v tej zelo dolgi in zanimivi razpravi. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Rada bi se zahvalila za to res poglobljeno razpravo. Rada bi se zahvalila gospodu Albertiniju za vaš uh, govor. Zelo rada govorim tukaj na tem mestu in zelo cenim vaše delo, kot tudi delo drugih poročevalcev, zato da ste pripravili te res koristne, koristna, ta res koristna poročila. Gospod predsedujoči, rada pa bi tudi dejala, da obstaja večja doslednost uh, kot si jo lahko zamišljate. Imamo zelo močno oblikovana stališča o več vprašanjih, tudi o človekovih pravicah, o tem, kaj delamo na Bližnem vzhodu, na Kosovo, v Bosni, v Afriki. Upamo, da se bo kmalo situacija v slonokoščeni obali rešila. Sedaj se osredotočamo tudi na Ugando in to v sodelovanju z 27 zunanimi ministri. Te lahko samo pohvalim, kajti mislim, da se skupaj pomikamo k večji doslednosti. Seveda je treba storiti še več, želite si, da bi storili še več, vendar pa ne smemo podcenjevati tega, kar smo že dosegli in kar sedaj izvajamo. Tudi ti ministri veliko krat govorijo v imenu nas vseh. Ne moremo biti istočasni, istočasno povsod po svetu. Sedaj imamo zunanje ministre, ki potujejo po svetu in ki pošiljajo sporočila v imenu men, nas vseh, imenu Evropske unije in tudi mene same. Moj urad je izdal dokument o ne sankcijah Sirije. To vedno ni zapisano v tisku v Evropski uniji, vendar pa smo mi prvi, ki objavimo takšne dokumente in seveda povdarjamo, kako zelo pomembno je naše delovanje. Doslednost in ustrajnost je tisto, kar je treba povdariti. spoštovani poslanci, ste omenili zelo veliko vprašanj, s katerimi se je treba še ukvarjati. Gospod Salafranka je omenil, kar se je zgodilo na Kubi ob koncu tedna glede gospoda Sota. To je področje, ki je zelo pomembno in odzvati se je treba. Drugi poslanci ste omenili gazo in eh, omenili potrebo potem, da pomoč doseže prebivalce gaze. Uh, Želimo tudi okrepiti naš dialog in sedaj na Gorno Karabah, Azerbajdžan, Armenija. Spostavili smo dialog, podpiramo to, kar počne Francija na tem področju, da bi spodbudili ta proces. V Albaniji se pogovarjamo s predsednikom vlade in s predstavniki opozicije, da bi spostavili dialog. Tudi v Afriki mm, izvajamo naše dejavnosti in okrepimo in le s tem dve državi. Tudi v Sudanu menimo, da je pomembno, da vidimo, da južni del Sudana eh, uspešno izvede osamosvojitev. Tudi v Ukrajini moramo biti zelo dejavni. Zelo veliko nalog imamo pred seboj in sredotočiti se moramo na vse. Naj vam, naj vam povem še to. Rada bi odpravila določene mite, ki obstajajo. Sama sem dosegla glas Evropske unije v OZN-u na generalni skupščini. Kot veste, to zahtevalo veliko dela, sedaj pa smo dobili torej močnejši glas. Pomembno je tudi, da si pogledamo, kaj v resnici delamo na področju skupne zunanje in varnostne politike. V Libiji smo preko naše pomoči dosegli 55 tisoč ljudi. Sama nisem predlagala prepovedi preleta Libije. In gospod Cameron lahko to potrdi. Sama nisem tega dejala. Dejala pa sem, da je treba ukrepati in to hitro in da tisti, ki lahko ukrepajo na to storijo. Glede delegacij, sama podpiram delo naših delegacij v Bengaziju, v Iraku, vendar pa ne smemo pozabiti to, kar delamo v drugih državah, na Bahamih naprimer. Tam naši predstavniki delajo na projektih za kmetijstvo za najrevnejše prebivalstvo in tega ne smemo ocenjevati tako ali drugače. Storiti moramo vse, kar lahko, da pomagamo državam po svetu. Torej, končam tako, kot sem začela. Ambicij nam ne primankuje, potrebujemo več sredstev za upravljanje naše dela, dosledni moramo biti in okrepiti naše dejanja. To bomo tudi storili. In to bomo storili tako, da pritegnemo 27 držav članic. Včasih moramo voditi, včasih pritiskati in včasih delati en zraven drugega. Najlepša hvala, gospa Ashton. Spoštovani kolegi, z vašim razumevanjem nam je uspelo, da ne bomo zopet zašli v situacije, kjer bi bilo toliko hrupa, da ne bi več slišali govornikov v zadnjih 10-15 minutah. Rad bi se zahvalil vsem za to, da ste nam omogočili, da zaključimo razpravo pravočasno in prosim tudi, da razumete, da sem moral prekiniti govornike, ki so prekoračili svoj čas. To smo storili zaradi tega, da ohranimo red v naši razpravi in da lahko zaključimo razpravo pravočasno. Sedaj bomo imeli tri minutni odmor, da bomo začeli z glasovanjem v skladu z njenim redom. Najlepša hvala.